Guten Tag. Pozdravljeni. Pozdravljeni na seji odbora za proračunski nadzor. Dnevni red imate pred seboj, tudi kont news imate na voljo, tam so navedeni jeziki. Nihče ni zaprosil za spremembo dnevnega reda, zato predlagam, da kar nadaljujemo z točko 3. To je poročilo urada OLAF za leto 2015. Gre za 16. poročilo Evropskega urada za boj proti goljofijam za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2015. Gospod Kessler je tukaj, tudi ljudje iz OLAFA so tukaj, naša poročevalka je gospa Pitera. Gospod Kessler, kar takoj dobite besedo, izvolite. Von hier. Ok, danke. Eh, buon pomeriggio. Avete ricevuto il... Uh, Dobar dan. Uh, let's, sorry, let's go for English. Soprojčujem, bom kar v angliščini nadaljeval. Dobili ste letno poročilo Olaf. In poročilo je bilo predstavljeno institucijam, pa tudi medijem, 31. maja. Zelo sem vesel, da sem tukaj in z veseljem bom o tem spregovoril z vami. Nekaj kopij je za vas na voljo pri vratih v to dvorano. Nekaj minut ste mi dali na voljo za predstavitev, zato bom poročal samo o tistih vrhuncih iz poročila za vse. Drugo pa predlagam, da se obrnete na besedilo, kajti to je precej dolgo, 40 do 50 strani ima. Seveda pa bom odgovoril na morebitne vprašanja, ki jih boste imeli poslanke in poslanci. Letos, kakor v preteklih letih, smo si prizadevali za to, da bi bilo poročilo čim bolj dostopno, upam, da boste zadeve lahko nekoliko povečali, drugače ne boste videli nič. Dodali smo nove številke, ki bi po našem mnenju lahko bile zanimive ali bi vse lahko zanimale poslance in naše partnerje. Naša naloga je, da poročamo. Poročamo o Olafu. Poročilo Olaf je predvideno v uredbi in Olaf mora poročati sam o sebi. Gre za vprašanje odgovornosti, preglednosti, preglednosti do samega sebe in tudi do naših odgovornosti. Gre pa za poročilo o delu, ki ga opravljamo skupaj z našimi partnerji. Sodelujemo z evropskimi institucijami in tudi z oblastmi držav članic na področju boja proti goljofijam. Vključili smo torej tudi nekaj v zvezi s tem. In tretjič, to poročilo zadeva tudi goljufije proti finančnim interesom Evropske unije. Vsaj tri zanimive teme so torej v tem poročilu. Začeli bomo z prvo temo, gre za preiskovalne dejavnosti Olafa. Pred vami sta dve tabeli. V zvezi s tem je na voljo seveda več tabel v pisni različici poročila. Vendar želel sem vas upozoriti na ti dve tabeli, ki sta v bistvu povzetka. Vidite lahko kakšne so bile preiskovalne dejavnosti Olafa v zadnjih osmih letih. Lani smo ohranili jim visoko stopnjo uspešnosti in v zadnjih štirih letih smo bili vedno uspešni na tem področju. Lani smo dosegli rekordno število, kar zadeva sklenjene preiskave, to so bile 304. 250 jih je bilo leto prej, lani je prišlo do majhnega znižanja števil odprtih preiskav. Podali pa smo tudi kar nekaj priporočil. Ampak teh 8 let je zanimivih tudi iz nekega drugega razloga in sicer, če si ogledate tabelo na dnu diapozitiva, lahko vidite, da smo primerjali uspešnost preiskav v štirih letih pred reorganizacijo in štirimi leti po reorganizaciji. Kakor veste, smo 1. januarja 2012 sklenili reorganizacijo OLAF-a, zato lahko zdaj konsistentno primerjamo uspešnost zadnje štiri leta pred reorganizacijo in štiri leta po reorganizaciji. Zlahka lahko rečemo, če si ogledamo številke, lahko povemo torej, da smo skoraj podvojili preiskovalno zmogljivost Olafa. Vidite lahko, koliko priporočil smo izdali v štirih letih po reorganizaciji, kar 83 odstotkov več kot v štirih letih pred reorganizacijo. Tudi kar zadeva sklenjene preiskave, 93 odstotkov večjih je bilo, 86 odstotkov več preiskav je bilo odprtih in tudi 57 odstotkov več. Izbir smo naredili, seveda je to odvisno od količine eh, vhodnih informacij. Teh informacij je vedno več, ampak to ni nekaj, na kar bi imeli vpliv umi. Olaf, tako lahko rečemo, ima zdaj statistično konsistentne podatke na tem področju in že štiri leta smo zelo, zelo uspešni. Za 18 odstotkov smo tudi skrajšali trajanje preiskav. In mimo grede, zaposlenih imamo samo 422 ljudi, to je rekordno nizko število. Na 36. strani je navedena tabela. Včasih smo imeli 468 ljudi, to je bilo leta 2009, 440 leta 2013 lani pa torej 422. Z manj ljudmi smo opravili torej dvakrat več dela v krajšem času. Zdaj pa še naslednji diapozitiv. Vidite lahko povzetek. V pisni različici je na voljo veliko več podatkov o tem, v kakšnih stiki smo z nacionalnimi pravosodnimi organi in tudi z institucijami kar zadeva izvajanje priporočil. To zadeva tudi pravosodna priporočila. V prvi tabeli lahko vidite, kakšen je rezultat. Stopnja obdolžitev je 47 odstotkov. Ni nizka, ampak bi morala biti višja. Podatke smo podali tudi brez primerov SAPART. SAPART so primeri v zvezi z financiranjem predpristopne pomoči pred eh, nekaj leti. Tam je bilo kar nekaj primerov zavrnitev in neobdolžitev v Bulgariji in Rumuniji brez teh primerov je stopnja obdolžitve 52 odstotkov po Evropi. Vidite lahko tudi, kakšne ukrepe so sprejele institucije. V tabeli spodaj lahko torej vidite, koliko priporočil smo podali za vsako institucijo in koliko priporočilom so potem sledili ukrepi. Naslednji diapozitiv je diapozitiv, ki smo ga uvedli letos. Nekaj časa si morate vzeti, da to razumete. Tabela je precej bogata s podatki, v pisnem poročilu sta tabeli dve. Ampak to je tabela, ki bi jo lahko imenovali finančni učinek naših preiskovalnih dejavnosti. To so preiskovalne dejavnosti OLAF-a in tudi preiskave držav članic v zvezi z financami EU. V tem primeru govorimo o strukturnih skladih in o kmetijskih skladih. Vidite lahko, koliko ugotovljenih goljofij ali nepravilnosti smo ugotovili v državah članicah, okoliko primerih se je poročalo in kakšen je bil finančni učinek v, izražen kot odstotek plačil. Govorimo o učinku izraženem v odstotkih. Torej, glede na to, koliko denarja država članica prejme, smo zapiš, zapisali, kolikšen odstotek je bil goljofiv ali vsaj nepraviren. Lahko torej vidite za vsako državo, kakšen je odstotek. To so podatki, ki smo jih dobili iz poročila PIF. To so podatki držav članic. In moje mnenje je naslednje. Več kot država članica poroča, Višja je torej po mojem mnenju njihova pripravljenost, da delajo in da ugotavljajo napake. Kajti, če se ugotovijo nepravilnosti, potem seveda temu mora slediti izterjava. Vidite, lahko naprimer, da obstaja velike razlike med državami članicami. Dva stolpca na desni strani pa predstavljata dejavnosti OLAF-a v teh istih državah, članicah in seveda v teh strukturnih skladih in kmetijskih skladih. Vidite lahko, koliko preiskav je bilo sklenjenih s priporočili in vidite lahko tudi, kakšen je bil finančni učinek dejavnosti OLAF-a za posamezne države članice. Kako to izračunamo? to je znesek izražen v evrih za priporočila, ki so bila izražena za posamezno državo članico pri teh skladih. Poprečje v Evropi je prav tako izraženo in poprečje znaša nič celih 42 odstotka. 215 preiskav je izvedel Olaf in podatki, ki jih vidite tukaj, zadevajo tri leta 2013 do 2015. To velja za države članice in za OLAF. Lahko rečemo torej, da so dejavnosti vseh služb, torej preiskovalnih služb in finančnih služb in tako naprej, v zadnjih treh letih pomenile, da smo izdali finančne priporočila, ki znašajo en odstotek celih 90, kar zadeva finančni učinek. V istem obdobju so v dejavnosti OLAFA znašale učinek, ki je znašal nič celih 42 odstotka porabljenih sredstev. OLAF ima 200 ljudi in naš učinek je bil 22 odstotkov finančnega učinka vseh služb v vseh državah članicah Evropske unije. Mislim, da to kaže da je finančni učinek več kot petina, skoraj četrtina dejavnosti držav članic. Mislim, da je to kar precej. In na koncu še zadnji diapozitiv. Nekoliko se mi mudi, časa mi je zmanjkalo, to je vedno tako, ko smo v Evropskem parlamentu. No, samo še nekaj besed na koncu. Da, povzamem. Vidimo lahko, da Olaf konsistentno dosega pozitivne rezultate od reorganizacije leta 2012 naprej. Na osnovi izkušenj lahko rečem tudi naslednje. Najbolj zaskrbljujoč razvoj dogodkov je vedno večje število kompleksnih, čezmejnih finančnih kaznjivih dejanj, te je zelo težko odkriti in tudi preiskovati. Še posebej to velja za nacionalne oblasti, zato ker je nacionalni pristop zelo razdrobljen. Prav tako je treba omeniti omejitve pravnega okvira preiskav OLAFA in to nam preprečuje, da bi bili bolj učinkoviti pri preiskavah. Naj vam povem, da OLAF nima neposrednega dostopa do bančnih podatkov, zato težko izvajamo poglobljene finančne analize, priče pričajo pred Olafom samo na prostovoljni osnovi in pravna podlaga za dejavnosti Olafa v državah članicah je takšna, da je zastarela in nas tudi omejuje. Glede na to, da je goljofi vedno več na evropski ravni, mislim, da potrebujemo močan evropski organ, ki bo lahko preiskoval ta kazniva dejanja in jih tudi preganjal in zato bi potrebovali evropskega javnega toživca, ampak to vi že veste, ker se odbor že nekaj časa ukvarja s tem vprašanjem. To je moja predstavitev, zdaj pa sem seveda na voljo za morebitno vprašanje poslank in poslancov. Hvala lepa za zelo zanimivo poročilo hvala lepa za dobre novice. Novice so tako dobre, da si je treba zastaviti nekaj vprašanj, kar zadeva povečanje učinkovitosti. Ampak na začetku dobi besedo gospa Pitera. Izvolite, naše pročovka. Dziękuję pani przewodnicząca. Na wstępie chciałam. Hvala lepa, gospa predsednica. Na začetku Najlepša hvala za poročilo. Gre za 16. poročilo, četrto po reorganizaciji. Nekaj usporednic lahko potegnemo in zadeve lahko ovrednotimo. Ampak imam nekaj pomislekov, po drugi strani pa si želim tudi nekaj dodatnih podatkov. V vsakem letnem poročilu dobimo podatke, da so dolgoletni primeri že rešeni. Če se Olaf s tem ukvarja, potem me zanima, koliko teh dolgoletnih primerov je treba še rešiti. In zanima me, kdaj bodo ti primeri tudi dokončno zaključeni. Naslednje vprašanje. V letnem poročilu je zapisano, da je leta 2015 bil dosežen napredek, kar zadeva obdobje preiskav. Ampak v pisnem delu poročil, poročila je zapisano, da je samo faza izbire skrajšana, dolžina preiskav samih pa je daljša v zadnjih štirih letih. In ta faza je zdaj za vse primere mesec in pol daljša in tri mesece daljša za sklenjene primere. Zato me zanima, odkot ta podaljšanja, zakaj preiskave trajajo tako dolgo. 1223 primerov od 1442 jih je bilo, ki so bili zavrnjeni v fazi izbora. Zanima me, zakaj. Morda je bil prekoračen čas, ki je za to predviden. Predvidena sta dva meseca. V mnenju 2 skozi 2014 Olaf poudarja, da ni bilo mogoče oceniti vredostojnosti informacij. Dva meseca sta bila za to premalo in to je bil cilj tudi v načrtu upravljanja. Zanima me, ali Olaf lahko pove, kako bi lahko ocenili te primere in zakaj so bili zavrnjeni. Kako bi jih vi opredelili? Zdaj pa 18. stran poročila, tam je zapisano, da je leta 2015 bilo zaseženih največ cigaret v zgodovini 619 milijonov cigaret je bilo zaseženih. Prav tako so obstajali primeri koordinacije, Izvedenih je bilo nekaj preiskav, prav tako pa je prišlo do porasta zaseženih cigaret iz 168 milijonov do 620 milijonov. Zanima me torej, odkot te velike razlike. Zanima me, ali gre tukaj za enkratni primer ali gre za trend. 21. stran letnega poročila. Tam je mogoče prebrati, da je Evropski vrh človekovih pravic odprl tri primere v zvezi z dejavnostmi OLAFA. To je bilo leta 2015. En primer je bil zaključen. Ampak nobenih podatkov nimamo o tem, koliko primerov je zaključil varo človekovih pravic in kakšni so bili rezultati. Te informacije potrebujemo. Leta 2015 je prav tako obstajal problem, namreč Olaf je podpisal pogodbo o upravnem sodelovanju z Angolo, Moldavijo in Senegalom. Zakaj ravno s temi državami? Spet leto 2015 države članice so Olafu posredovale 65 vrst podatkov v zvezi z sumom korupcije. Vi omenjate, da so ti podatki zelo koristni, ampak to je relativno malo primerov vse od reforme. To je polovica primerov od leta 2012. Takrat je bilo primerov 205 oziroma 115. Zanima me, zakaj je teh informacij zdaj manj. Ali je Olaf to analiziral? In še en problem, sodelovanje Olafa z nadzornim odborom. Nadzorni odbor je bil organiziran zato, da oceni preiskovalne dejavnosti Olafa. člen 15 skozi 1 urepe Olafa tako tudi določa. Ta odbor naj bi spremljal dejavnosti Olafa, tudi kar zadeva postopke in dolžino preiskav. Nekaj let, že od leta 2012, se nadzorni odbor pritožuje, da ne dobi dovolj podatkov o posameznih preiskavah. Slišimo, da naj bi bilo mogoče analizirati samo na ključno izbrane primere. Dostop do informacije je zelo težak, zato nadzorni odbor ne more opravljati svoje naloge in preiskav ni mogoče ovrednotiti. Zanima me torej, zakaj so ti podatki tako selektivno izbrani, ko se pošiljajo nadzornemu odboru. In odbor se prav tako pritožuje, da je bilo le malo priporočil tega odbora sprejetih Olaf pravi, da je bilo teh priporočil 45. Zanima me, zakaj takšna razlika med vašimi podatki in podatki Olafa. Sekretarjat nadzornega odbora deluje v skladu s členom 15 skozi 8 uredbe o Olafu. Ta sekretarjat koordinira dejavnosti skupaj z nadzornim odborom, ampak delavci sekretarjata so podrejeni generalnemu direktorju Olafa. Mislim, da tukaj obstaja konflikt interesov. Leta 2012 je prišlo do primera, ko so delavci sekretarijata dobili nasprotujoče si informacije in nasprotujoče si navodila. Po spremembi uredbe 883 skozi 2013 o OLAFu je urejeno tako, da sekretarjat vodi komisija, ne pa OLAF. Finančna sredstva sekretarjata, nadzornega odbora se zagotavljajo iz proračuna komisije in največ iz proračuna OLAFa. ta predlog je bil sprejet v medinstitucionalnih pogajanjih. Danes bomo v tem odboru glasovali o tem, kaj menite o tej rešitvi. Kako bi Olaf ocenil sodelovanje z nadzornim odborom in kako bi lahko bilo sodelovanje boljše? In še nekaj. Koliko primerov je že sklenjenih koliko priporočil je bilo posredovanih in zanima me, zakaj poročilo Olaf tega ne omenja. Leto 2015 je 47 odstotkov primerov iz držav članic bilo predmet sodnih postopkov. To je precej omejeno število. In zanima me, ali je število tako nizko, zato ker je bilo tako malo dokazov. In zanima me, zakaj je bilo 50 odstotkov primerov zavrnjenih. Naprej. To je skoraj vse, kar sem želela povedati. Mislim, da moramo jasno povedati, zakaj so bili nekateri primeri zavrnjeni na sodiščih. Potrebujemo podatke o tem, kako se izvajajo finančna priporočila, po drugi strani pa seveda potrebujemo tudi določene podatke o hitrosti izvajanja postopkov, o učinkovitosti postopkov in tudi o verodostojnosti. Izboljšati je treba sodelovanje z nadzornim odborom, to sem že omenila. Potrebujemo podatke o koordiniranih postopkih, ki jih vodijo nacionalni organi, potrebujemo pa tudi informacije o učinkovitosti finančnih priporočil OLAF-a. Hvala. Gospod generalni direktor, to je pravi svežen vprašanj. Ne vem, ali boste lahko na vse odgovorili. Če ne boste uspeli odgovoriti ustno, potem lahko odgovorite pisno. Izvolite. Sì. Ah, una volta. Lahko govorim italijansko, enkrat za spremembo. Hvala lepa. Deset vprašanj. No, bom skušal odgovoriti na vprašanje, tako kot ste, se, kot ste jih postavljali. Ja, težko vam povem, koliko časa bo trajalo, da nadoknadimo vse te zamude, ampak tisto, kar vam lahko povem, je, Noi abbiamo un da imamo na voljo kazalnik na strani, takoj vam povem na kateri strani, stran 15. Tam najdete tudi delež preiskav, odprtih preiskav, ki so trajale več kot 20 mesecev povprečno trajanje je nekje 18-19 mesecev za posamezno preiskavo. Saj je vključen mikrofon, običajno nimam težave s tem, da bi govoril pretiho. Je bolje, če se bliže mikrofonu? Ne? Tu ne govorimo zgolj o povprečnem trajanju preiskav, ki je, kot rečeno, 17 do 18 mesecev. No, da odgovorim na vprašanje, ki ga je zastavila poročevalka. Delež preiskav, ki še potekajo in ki trajajo že dlje kot 20 mesecev, 8 let je zapisano, ampak dejansko smo na zgodovinskem minimumu 22 odstotkov ob koncu prejšnjega leta. Samo 22 odstotkov preiskav je lani trajalo več kot 22 mesecev. V preteklosti pred reorganizacijo je bilo 36, 37, 41, 43, sedaj smo pa nekje med 22 in 30. Ob koncu lanskega leta 22 odstotkov preiskav. Mislim, da je to dokaj dober rezultat. Po 20 mesecih se zaključijo načeloma preiskave. Mi nimamo nekega pragu ali roka, do katerega moramo zaključiti preiskavo. Če potrebujemo za preiskavo tri leta, porabimo tri leta, če štiri, štiri leta. Nekatere preiskave zajemajo tudi tretje države ali pa so že po sami naravi kompleksne, kar pomeni, da terjajo več časa. Zato se mi zdi, da so te zamude, no, kot lahko tudi vidite, pravzaprav na najnižji točki v zgodovini Olafa. Verjetno bodo vedno obstajali primeri, ki jih bomo preiskovali več kot 20 mesecev, ampak sicer se mi zdi pa, da smo v kar dobri formi. Drugo vprašanje. Pravite, da se je skrajšal čas preiskav, ampak v resnici naj bi se ta čas podaljšal. Ne vem, že prej sem povedal, da v štirih letih po reorganizaciji, v primerjavi s prejšnjimi štirimi leti, smo znižali trajanje za 18 odstotkov. Na 16. strani najdete cel kup podatkov, ki vam tudi nudijo na pregleden način odgovore na vaše vprašanja. Če primerjamo lansko leto z letom prej, vidimo, da so se faze nekoliko podaljšale za 60 dni, se je podaljšalo trajanje samih preiskav z 18,1 meseca na 18,6 mesecev, ampak predhodna faza, preden se sproži preiskava, pa se je skrajšala. Tudi večje število preiskav zaključimo, ni pa nujno, da čisto vsako leto izboljšamo uspešnost. Ne moremo vedno tekmovati sami seboj v smislu, da bomo dosegali boljše rezultate kot leto predtem, vsaj glede na to, da imamo na voljo manj sredstev. Zakaj prihaja do tolikšnih dismissals, zakaj toliko preiskav zavrnemo. Verjetno gre tu za veliko nerazumevanje strani tistega, ki je zastavil to vprašanje, zato bom skušal stvari pojasniti. Kot vidite, je v zadnjih letih, pa tudi v predhodnem obdobju, bilo zelo malo preiskav zavrnjenih. Institucije in ostali pošljajo na OLAF, ne vem, nekje 100 zahtev za preiskavo, kar nekaj jih zavrnemo. Med 75 in 80 odstotki. Zakaj to počnemo? Zato, ker upoštevamo člen 15 uredbe, ki govori o tem, da moramo upoštevati kot prvo svoje pristojnosti, potem tudi to, ali je na voljo dovolj dokazov za to, da se sproži preiskava in kot je zapisano v uredbi, upoštevati moramo tudi potrebo po sorazmernosti, subsidijarnosti in učinkoviti rabi sredstev. Zato pač zavrnemo določene preiskave. Tako da lahko rečem, da je stopnja zavrnitev nekje na stalni ravni, nekje 75 do 80 odstotkov, zahtev zavrnemo. Se je pa res, da se je v zadnjih štirih letih število skoraj da podvojilo, ko gre za preiskave v primerjavi z predhodnim štiriletnim obdobjem. Potem pa tu še nerazumevanje, misunderstanding. Ne vem, ali je nadzorni organ to res povedal, kot je rekla poročevalka. Če je res to rekel, je izrekel neko veliko neumnost. Nadzorni organ je tisti, ki je očitno predstavil napačne podatke, ampak pri nas nimamo roka dveh mesecev za to, da zaključimo ta izbirni postopek. Če zahteva neka odločitev 15 dni, si jih vzamemo 15 dni. Če potrebujemo 4 mesece za zbiranje informacij, jih zbiramo 4 mesece. Sicer nimam pri sebi podatkov, ampak nekje 95 odstotkov informacij ki jih prejmemo, obravnavamo v roku dveh mesecev. Generalni direktor sprejme v roku dveh mesecev, sprejme odločitev. 2016 95 odstotkov. Povprečje je mesec in pol, da sprejmemo odločitev. Ampak pet odstotkov primerov je pa takšnih, da zahtevajo od nas več kot dva meseca. Tako da tu ne gre za prenagljeno sprejemanje odločitev niti tu ne gre za dismisels, ki jih sprejmemo zato, ker je ojej že nastopil drugi mesec in moramo sprejeti svojo odločitev in potem zadevo zavrnemo. Ko sprejemamo odločitev ali naj odpremo oziroma sprožimo preiskavo ali ne, zahteva od nas več kot dva meseca, to tudi storimo pač na podlagi vsakega posameznega primera. Četrto vprašanje, cigarete. Zakaj smo zasegli manj cigaret v okviru Joint Customs Operations, torej skupnih carinskih operacij? Zato, ker jih izvajamo enkrat letno na različnih področjih. Ne vem, ukvarjamo se s cigaretami, potem s ponarejanjem, potem z izogibanjem plačila carinskih dejatov. Vseh 28 carinskih uprav sodeluje v teh skupnih preiskavah. Mi ne opravljamo preiskav na področju ponarejanja cigaret vsako leto. OLAF skupaj z državami članicami ali pa sam izvaja preiskave. Smo dokaj konstantni. Lani smo zasegli štirikrat več cigaret. Tako da se mi zdi to pozitiven podatek. Ombudsman Na voljo smo vam dali vse podatke v zvezi s primeri, ki jih rešuje varuhinja človekovih pravic, pa tudi sodišče. Poročevalke in ostali člani parlamenta ste zagotovo ugotovili, kako malo je število primerov, ki jih letno obravnava ombudsman. Poprečno je 433 tekočih preiskav na letni ravni nekje 400-500 preiskav je odprtih in od teh 400-500 preiskav dve končata pri ombudsmanu. No, lani tri, dve ali tri preiskave. V enem primeru nam je ombudsmanka dala prav, v drugem ne. Smo morali pač reševati konfliktne situacije. V enem primeru ni bilo potrebno nič več storiti, v drugem primeru pa še pričakujemo dodatne informacije. Ampak zaenkrat ombudsman nima pred seboj nobenega primera, ki bi bil povezan z nami. Kolikor vem, drugih primerov ni. Morda ombudsman to ve in če izve za karkoli s tem v zvezi, se to tudi objavi na spletni strani ombudsmana. Ampak kolikor vem. Ni noben odprt primer trenutno pri ombudsmanu, vsaj kar zadeva OLAF, ne, ker smo sklenili tudi določene sporazume. Mi ne sklepamo sporazumov o upravnem sodelovanju s posameznimi državami, temveč s posameznimi organi v državah. Naprimer s Senegalom, z Angolo. No, samo trenutek, ne sklepamo sporazumov z državami, ampak z uradom generalnega inšpektorja v Angoli, potem z nacionalnim pristojnim organom za boj proti korupciji v Moldaviji in tako naprej. Skratka, s posameznimi organi sklepamo sporazume, ne z državami mi potrebujemo več to vrstnih sporazumov s tretjimi državami, kot pa z državami Evropske unije. Organi Evropske unije med seboj dobro sodelujajo tudi brez to vrstnega sporazuma o upravnem sodelovanju. Če pa želimo sodelovati z organi iz tretjih držav, potem potrebujemo takšen sporazum o upravnem sodelovanju. Naprimer, trenutno se pogajamo z Nabulom, z nacionalnim uradom za boje proti korupciji v Ukrajini. Če želimo praviti preiskave v Ukrajini, in to moramo storiti, ker tudi tam uporablja evropska sredstva, ni dovolj, da to zapišemo v neki prilogi pridružitvenega sporazuma, temveč moramo skleniti sporazum z lokalnim partnerjem. Skratka, skleniti moramo takšen sporazum o upravnem sodelovanju. Z Angolo, kot rečeno, Senegalom in Moldavijo sodelujemo na tem področju v teh državah, porabljajo tudi evropska sredstva, imamo mandat za to, da upravljamo preiskave, vendar tega ne moramo početi sami, zato potrebujemo lokalne partnerje v teh državah, torej pristojne organe. še tri vprašanja. No. Kar zadeva informacije strani držav članic, da naj bi se število zmanjšalo, bom poprašal kolege za pomoč. Mislim, da smo izračunali, da smo v letošnjem letu zabeležili informacije strani OLAF-a, dobre države članice, z 94 na 65, zakaj manj, ne vem, poprašajte države članice. Morda je obrazložitev več, verjetno so vse veljavne in upravičene, ampak nekaj bi rad povedal. Države članice niso dolžne nam posredovati informacij. Pristojni organi držav članic morajo pripravljati poročila v zvezi z porabo evropskih sredstev na nacionalni ravni, zlasti, če se pojavijo kakršne koli težave, če pride do goljufi ali korupcije. Države morajo torej same pripravljati ta poročila skladno z načelom subsidijarnosti. Vsi organi v vseh državah članicah niti niso najbolj navdušeni nad tem, da bi posredovali informacije nam, ker potem mi opravimo preiskave. Kot vidite, je tudi finančni vpliv naših preiskav veliko večji od tistega, ki ga imajo preiskave, ki jih izvajo države članice. Če se sproži primer, torej pred Olafom so države dolžne vrniti sredstva, če je prišlo do kakršnih koli težav. Še eno vprašanje, ki je nekoliko bolj kompleksno, bom sicer skušal biti kratek in ne preveč politično korekten. Nadzorni organ oziroma odbor. Pravite, da nima dovolj informacij oziroma da nima dostopa do informacij. To je čista neumnost. Upam, da sem bil dovolj jasen. Čista neumnost. Ni, ni mar, kaj ste rekli s tem v zvezi. Podatki govorijo same iz ase. Podatki so tudi zapisani. Uh, na stotine informacij prejemajo tudi z naše strani. Bodi si gre za bolj splošne informacije, se pravi o vseh primerjih, o statističnih podatkih, na stotine informacij in poročil letno pošljemo. 622 poročil o preiskavah, ki trajajo več kot 20 mesecev, potem priporočila, ki smo jih pripravili in tako naprej in tako dalje potem so. No, pravzaprav obstajata dva primera, kar je zapisano tudi v poročilu. Dva primera, pri katerih niso imeli dostopa do konkretnega primera, zato ker zakonodaja tega ni dopustila, ne ker bi generalni direktor to prepovedal. Vse moram sam zadeve vsekakor tudi podpisati, zato sem tudi plačal. Ampak v teh dveh primerjih ni bil omogočen dostop, ker je to onemogočala zakonodaja, niti ni to omogočal podpisan sporazum. V delovnem sporazumu, ki je bil podpisan, jasno piše, kako se zagotavlja dostop do informacij in mi se tega dosledno držimo. In tudi v celoti vse izvajamo. Rekli smo, želite zadeve spremeniti, če vam kaj ni všeč, prav bomo to spremenili. Verjetno se spomnite, da smo podali tudi kakšen predlog, tudi s predsednikom nadzornega odbora smo se o tem dogovorili, zato da bi oni lahko dostopali do informacij neposredno, ne da bi morali za to posebej zaprositi, da bi naprimer prek elektronskega sistema dostopali do naše podatkovne zbirke. Predsednik je bil za ta predlog, tudi podpredsednik je rekel, da zadeva je šla na plenarno zasedanje, no, na kolegi in vseh pet je sprejelo odločitev, da naj ostane status quo. Zakaj njih vprašajte? Ampak oni tega ne zapišajo v svoje poročilo, niti vam tega ne povejo. Jaz vam to lahko povem, zato ker vem, zakaj je šlo in ker sem bil tam. Mi smo dali na voljo vse podatke, ki jih od nas terja zakonodaja oziroma pravni okvir ponudimo vse podatke, ki smo jih dolžni ponuditi skladno s porazumom, več kot to ne moremo storiti. Če želite zadeve spremeniti, jih spremenimo, ampak če zadev ne spreminjate, zato ker potem ne veste več, kaj lahko sploh še uporabe, zato da se potem pritožujejo pri vas, ne vem. Iskreno povedano, ne vem, kaj ne spohrečem. Konflikt interesov. Konflikt interesov. pri sekretarjatu nadzornega odbora, kakšen konflikt interesov, odkot? Saj je zapisano v 1073 in 883 je vse zapisano. Tega nisem jaz zapisal, niti nisem jaz tega zahteval. Od 99 do sedaj to velja. Če želite zadeve spremeniti, se sam s tem strinjam, izvolite. Tja, če želite, vzemite vse te informacije, pa tudi sekretarjat vam dam. Zakaj bi ga jaz moral imeti? Če ga imam jaz, če ga ima Olaf, ga imam zato, ker je to zapisano v uredbi iz leta 99. Nadzorni odbor je rekel potencialni konflikt interesov, ne dejanski konflikt interesov. Če obstaja kakšen dejanski konflikt interesov, mi ga predstavite, da se nam odzovem. Če obstaja, ampak potencialni, a vsak si lahko domišlja stvari. Če želite predstaviti sekretarjat, izvolite, sam s tem nimam nobenih težav, izvolite. Res ne vemo, če je problem. Če pa je, potem imate domišljski problem in se ga kar nesite nekam. Proračunski problem, proračun ni Olafov proračun, temveč proračun komisije, ki je določila sredstva za Olaf. Težav res nimam s tem v zvezi. Nikoli, nikoli niso porabili več kot toliko, kot jim je bilo dodeljeno od leta 99. Vedno so se držali proračunskega okvira. V redu, če je problem, nič jim nismo oduzeli, no nekaj pa sem storil. Vem, da tega ne bi smel omeniti, ampak glede na to, da ste se o tem pogovarjali brez mene in govorili ste o meni, bom minuto izkoristil za to, da spregovorim tudi o tem. Nekdo je rekel, da ne nadziramo porabe proračuna. Poslano je bilo prijazno pismo predsedniku nadzornega odbora, sam sem ga pisal, potem ko sem to vse tudi jasno in glasno povedal. En član nadzornega odbora je podal zahtevo, omenjala se je nezaslišana številka glede zahtev in tam naj se ne bi držali proračuna. Potem je ta isti član, no, če nimate teh podatkov, kolega Stas, vam jih bom posredoval. Boste videli to pismo z vsemi podatki, vam ga bom poslal. No, sklepam, da to pismo imate, ampak če ga nimate, vam ga bom poslal. Sam sem takrat tudi rekel, da je leto za tem en član nadzornega odbora. Število preiskav se je početverilo v primerjavi s prejšnjim letom, se pravi, imeli smo ogromno število preiskav, ampak proračunska sredstva potem niso več zadoščala. Nikoli nisem nikomor sredstev oduzel. Komisija je tista, ki dodeljuje sredstva Olafu. Sam sem s tem zadovoljen, ker s tem nimam več nobenega opravka, tudi vi s tem nimate opravka, tako da se lahko posvetimo še drugim zadevam, kot je naprimer vprašanje goljufi v Evropi. Še ena minuta, da odgovorim na zadnje vprašanje. Ogromno vprašanje bilo. Zakaj 47 odstotkov primerov zaključimo? No, ja. Priporočila pravzaprav niso bila upoštevana pri 47 primerih. V 47 odstotkih primerov priporočil niso upoštevali. Pripravljamo študijo, ampak bodite nekoliko potrpežljivi, kajti upravljamo študijo z vsemi pravosodnimi organi v Evropi. Do konca leta mislim, da bo to na voljo. Takrat bomo lahko tudi izmenjali mnenja o vseh primerih, ki so jih pravosodni organi organi morali zaključiti na podlagi našega priporočila. Zato, da boste tudi razumeli, zakaj je šlo, kakšni so bili razlogi, ali je šlo za problem pri OLAF-u ali pri organih držav članic. Naj podarim, da nadzorni odbor pripravlja študijo s tem v zvezi, pripravili bodo tudi mnenje. Z naše strani so do sedaj prejeli kopico tudi občutljivih podatkov. Že nekaj mesecev nazaj smo jim jih poslali. Sklepam, da bodo pripravili mnenje s tem v zvezi. No, naj zaključim. Poročevalka je prej rekla, da je nadzorni odbor imel določene pomisleke glede naših priporočil. Rad bi povedal, da smo mi tisti, ki smo zahtevali, da se pripravi mnenje. Mislim, da pred več kot enim letom. Nadzorni odbor smo prosili, da pripravi mnenje o teh anonimnih obtožbah, ki ste jih vi, predsednica odbora, januarja lani izrekli na plenarnem zasedanju. Rekli ste, da so naši statistični podatki lažni, zato smo nadzorni odbor prosili, da zadeve preveri. Na Ta odbor je imenoval tudi poročevalca. Poročevalcu smo posredovali cel kup podatkov pred več kot enim letom, zato da bi lahko ta poročevalec tudi konkretno preveril, kaj se dogaja. Do sedaj nismo prejeli nobenega odgovora strani nadzornega odbora. Upam, da bo ta odgovor na voljo kmalo, da boste vsi videli, da preiskave dobro potekajo. Hvala lepa, zdaj se jih je pa kar nekaj javilo k besedi. Prvi je gospod Dejo. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsednica. No, zdi se, da je danes dan za proslavljanje. Vsaj, ko berem to poročilo Olafa, kaže, da države zelo dobro izvajajo priporočila, ki jih je pripravil Olaf. Če si pogledamo vse te deleže, v zvezi z Olafovimi priporočili in preiskavami, lahko ugotovimo, da zadeve zelo dobro delujejo. Torej, naš sklep bi bil, da ne potrebujemo Evropskega javnega tožilstva, ker zadeve zelo dobro potekajo, tudi ko gre za interese Evropske unije. Vendar se mi zdi, da ta preglednica, kjer primerjate številke, ki se nanašajo na priporočila Olafa in na finančni vpliv v državah članicah, ko se borijo proti goljufijam in nepravilnostim. No, ta preglednica nam ne pove kaj veliko. Škoda se mi zdi, da v tem poročilu uporabljate neko novo metodologijo. Poročilo iz leta 2014 je bilo zanimivo kajti pokazalo je, kakšno je trenutno stanje, kar zadeva preiskave. Pokazalo nam je tudi, zakaj države članice niso upoštevale tistega, kar je Olaf pripravil v svojih priporočilih. To vrstne informacije bi si želel videti tudi v tem letnem poročilu. V prejšnjem poročilu smo dejansko lahko razbrali, v čem je problem. Morda je preglednica, ki jo imamo pred seboj, nepotrebna. Bolje bi bilo, da bi uporabljali isto metodologijo kot v preteklosti, zato da bi tudi lažje razbrali, zakaj sodišča naprimer zavrnejo primere, zanima nas tudi, kakšno je mnenje držav članic. Veliko več informacij je bilo na voljo v prejšnjih poročilih. Mislim, da potrebujemo veliko več informacij, kot jih ponuja ta primerjalna tabela. Še nekaj bi rad izpostavil. V tem poročilu sem pričakoval tudi kakšen komentar v zvezi s tem, kaj se bo dogajalo v prihodnje, kaj boste spremenili. Ali je Olaf že storil karkoli s tem v zvezi? Vemo, da so se v svetu dogovorili glede urada Evropskega toživstva ne vemo pa, kako bo vse skupaj delovalo v praksi. V Olafovem poročilu pa nič ne piše v zvezi s tem, kako se Olaf pripravlja na vzpostavitev Evropskega tožilstva. Res je, da omenjate cigarete, tudi vlogo parlamenta. Parlament je izrazil svoje stališče. Rekli smo, da ne želimo, da se podaljšajo sporazumi s proizvajalci cigaret. To je zelo pomembna zadeva tudi za Olaf. Zato se mi zdi, da bi se morali ustrezno pripraviti. Sam bi si želel videti nekaj s tem v zvezi tudi v tem poročilu. Še tretja pripomba, kjer govorite o nadzornem odboru v tem poročilu. Najdemo tudi določene komentarje v zvezi s preiskovalnimi prednostnimi nalogami. Mislim, da bi morali več povedati s tem v zvezi v poročilu. Predvsem me zanima, kakšne so prednostne naloge Olafa, še posebej, ko gre za naprimer te zadnje dogodke, ko gre za zadeve, ki so se v zadnjem obdobju dogajale tudi v okviru Olafa. V poročilu z leta 2014 smo imeli na voljo tudi ločeno preglednico. Rekel sem, da se mi zdi nenavadno, preglednico o osebi, ki je zaposleno v OLAF-u in takrat sem rekel, da se mi zdi nenavadno, da je toliko italijanov in belgicev zaposlenih v OLAF-u. Zanima me, kaj se torej dogaja z izvajanjem politike na področju doseganja ravnotežja med nacionalno zastopanostjo v OLAF-u. Še eno pomembno vprašanje, zame pomembno vprašanje. Delam na poročilo v zvezi z zaščito vsega, žvižgačev v kontekstu varovanja finančnih interesov Unije. Olaf ima kar nekaj izkušenj tudi z žvižgači. Ali za njih potrebujemo dodatno zaščito? Kaj več s tem v zvezi bi rad izvedel? Hvala. Kolega Novakov. Uh, ja, vem, da je italijanščina zelo čustven jezik, ampak če je vse bilo v redu z tolmačenjem, potem eh, imam občutek, da ta čustva se izražajo in se osredotočajo predvsem na, na področje finančnega nadzora. Torej, v letu 2015 je eh, Olaf zaključil več kot 300 preiskav, to je velika številka in eh, ne vem, če pri tem veljajo tudi kriteriji kakovosti dela. 888 80 milijonov naj bi bilo neustrezno uporabljenih, od tega kar nekaj milijonov je bilo namenjeno projektom eh, na področju strukturnih eh, skladov. Eh, torej, nepravilnosti se dogajajo, ko države članice uporabljajo ta sredstva na podlagi neučinkovitih pravil. V večini primerov te nepravilnosti gre pripisati upravnim napakam in ne nujno goljufijam, ampak vpliv je dokaj drugačen. Tako tako, kot si lahko predstavljate. Torej, sprašujem se, ali eh, bi moral morda Olaf eh, nekako jasno stopiti v ospredje in pokazati, kako naj se izboljša sodelovanje z komisijo. Potrebujemo jasnejši pregled na njihovim delom. Romunija, Bolgarija, Mačarska, Grčija in Slovaška so bile države članice z najvišjim številom eh, pač goljufivih zahtevkov, tako pravi poročilo. In, torej, preiskave OLAF-a v Romuniji in Bolgariji so zajemile tudi veliko število primerov iz posebnih um, programov za pristop na področju kmetijstva, kar je bilo izvedeno v letu 2008 in vam lahko zagotovim, da uh, to ni zdaj relevantno za sedanje razmire, ampak. Uh, Stvari so bile zdaj objavljene in torej zakaj se zdaj govori o stvari, ki so se zgodovile pred 8-9 leti. Ob koncu naj še povem, da na univerzi so me naučili na. Uh, fakulteti za pravo, da ko prije do zamud, potem stvari niso zelo čisto pravično prikazane. Torej pravica velja, če je tudi pravočasna in če se o tem pravočasno govori. Torej, ti zaključki, če bi bili veliko bolj preuranji, veliko bolj zgodnejši, bi bili veliko bolj tehtni. Sì, grazie, Presidente. Ringrazio. Gospod. Vali, hvala lepa, zahvaljujemo se Olafu za poročilo, eh, ki je nabito polno s statistikami in podrobnostmi, ki so zanimive po določenem zornem kotu, ampak statistika, ki me najbolj zanima, je tista, ki je povezana z goljufijami in nepravilnosti. Zato bi želel, da, tudi, da se tudi naš odbor bolj osredotoči na to temo, raje kot na, na druge, eh, tudi politične spore, ki potekajo med nadzornim odborom. Tem tem odborom in OLAFom. Imamo 888 eh, milijonov evrov nepravilnosti in eh, goljufi, ki jih OLAF izpostavlja v letu 2015 in eh, veliko priporočil državam članicam. Torej 47 odstotkov neizvajanj priporočil beležimo strani držav članic in to me čudi. Zato vsaj kolik, kljub temu, da sem prepričan, da je količina nepravilnosti in goljufi, do katerih prihaja v državah članic veliko več, ker imamo tudi nadzorne organe na nacionalni ravni, ki jih neposredno imenujejo politiki in ti organi večkrat certificirajo stvari, ki jih ne bi šlo certificirati. Ni veliko preglednosti v zvezi z oddajanjem naročil, ker večkrat prihaja do direktnega dodeljevanja različnih del in tudi tam so pravila zelo ohlapna, predvsem, ker za tem stojijo določene vlade in določene stranke, ki so v vodstvu v Evropi. In torej ja, prve, ki jih je treba postaviti na zatožno klop, so nedvomno evropske vlade, ki v tem trenutku vodijo evropske države in ki imajo ves interes, da ohranijo nepregleden sistem, eh, ravno v zvezi s temi aspekti, in ki imajo tudi interes, eh, da si razdelijo torto iz eh, evropskih eh, skladov eh, na škodo evropskih državljanov. Torej prva stvar, ki jo je treba opraviti, je, da si eh, izprašamo vest, vest, eh, da mm, se osredotočimo na tiste, ki vodijo eh, države članice, zato da poskusimo bolje odgovoriti na vprašanje evropskih državljanov, ki bi želeli pa večje preglednosti v zvezi z uporabo določenih sredstev, ki bi morali recimo privesti do novih delovnih mest, bolj zboljšanje socialnih vidikov, eh, šoljenje, izobraževanje, večja kohezija, večkrat pa to, kar se dogodi, so različne vrste nepotizma in nejasnosti. Vstaja prihaja očitno do konfliktov interesov vse povsod. Razumem 15. člen uredbe o odpiranju, o, torej o, o sproženju in zaključevanju preiskav. In eh, tukaj obstajajo določene težave, ker imamo 75 do 80 odstotkov preiskav, ki se povprečno zaključijo. Kaj ne? Eh, vsekakor v zvezi s, to, s tem podatkom bi želel razumeti bolje, ali obstajajo tudi politični pritiski morda včasih. Eh, torej dve leti sem v tem parlamentu in eh, postavljal sem določena vprašanja, tudi sam skupaj z drugimi skupinami, predvsem v zvezi z projekti, ki zadevajo Italijo, gre za zelo velike infrastrukturne projekte, naprimer eh, Torino-Lion, železniška povezava, tamle smo postavili tudi zahtevo po uradni preiskavi Olofa, ampak ta preiskava je bila kmalo odklonjena, zavrnjena in potem pa imamo imajo določene vlade, ki ne kažejo velike preglednosti v zvezi s tem velikim objektom in morda torej je zaradi tega prišlo do določenih političnih pritiskov in do tega razpleta okoliščine. Eh, torej, ko prihaja do takih okoliščin, potem seveda imamo določene eh, vlade v Evropi, tukaj govorim konkretno o Italiji in Franciji, in eh, ki očitno si ne želite imeti preveliče, pre, prevelike preglednosti v zvezi z določenimi gradnjami, infrastrukturnimi projekti, ampak te stvari je treba priznati in razkriti. Eh, to seveda je treba dokazati, ker ne moramo kar tako samo obsojati in obtoževati. Ampak eh, v zvezi s tem objektom eh, smo zaprosili za jasne finančne informacije že dolgo časa, ampak jih ne dobimo ne od komisije, ne preko OLEF-a, ne od Italije, niti od Francije. In jaz kot italijanski, torej kot evropski poslanic, italijanski državljan, mislim, da potrebujemo več preglednosti. Najprej se je treba izprašati vest na ravni držav članic, smernic na ravni vlad, zato da bo več preglednosti v upravljanju z denarjem pri oddajanju naročil in potem bi morali poskusiti eh, tudi oblikovati, če eh, pač bi bilo potrebno in če Olaf ne bo izpeljal vsega do konca, lahko bomo začeli kriviti tudi Olaf. Ampak tudi tam le potrebujemo več sodelovanja med državami članice za izmenjavo informacij, ker goljufije zdaj so vse čezmejne narave in je težko se usklajevati na tem področju. Še čisto kratko vprašanje, ne bi bilo zanimivo vključiti tudi nekaj neko statistiko v zvezi z nepravilnostmi in goljufijami, ki so povezane z organiziranim kriminalom, ker v zvezi s tem področjem nisem našel nikakršnih informacij. In v eh, številnih državah nimamo niti nekih prav, pravosodnih napotkov, v Italiji pa imamo kar nekaj izkušenj v zvezi z bojem proti organiziranemu kriminalu, zato bi bilo zanimivo vključiti tudi te statistike, zato da pokažemo kolegom, da go, ne govorimo o tjaven dan in da organizirani kriminal je prisoten tudi v njihovi njihovih državah in da se ne uspemo boriti proti temu, ker njihove vlade ne sprejemajo učinkovite zakonodaje. Ajala, Gracias, presidenta. Hvala lepa, gospa predsednica. No, v poročilu najdemo kar nekaj informacij. Določene zadeve so bile izpostavljene tudi v predstavitvi, ki jo je podal direktor Olafa. Sama bi se vam res rada zahvalila. Vem, da nekateri kolegi izražajo kritične pripombe do tega poročila, zato ker ni enako kot prejšnje poročilo, ampak mislim, da so tudi te novosti v poročilu dobre in da odražajo zahteve, ki smo jih izražali v preteklosti. Večkrat se zgodi, da se države članice znajdejo v brezupnem položaju, tudi nekateri kolegi so omenili, da je ogromno število sodnih postopkov, ki se izvajajo na ravni držav članic, tudi zaradi Olafovih preiskav. Poleg tega se države pritožujejo, ker so postopki predolgi, ker so preiskave predolge, ampak kakorkoli že. Hvaležna sem vam, da ste začeli pripravljati študijo, v okviru katere boste izpostavili predvsem tiste razloge, zaradi katerih nekatere države članice zamujajo. Mi smo seveda prve žrtve vseh teh zamud, pošiljamo potem zahteve ministrom in sodnikom in ostalim in vsem tistim, ki jih to zanima. Glede samih podatkov. Olaf bo na podlagi preomenjene študije ugotavljal, ali se priporočila upoštevajo ali ne in v kolikšni meri kateri pravosodni organi imajo več težav, kateri manj. Pripravili boste, kolikor vem, tudi primerjalno študijo. Morda bo to dodatna spodbuda za to, da bi vam posredovali več podatkov, boljše podatke. V vsakem primeru pa je za nas to koristno, da bomo vedeli, zakaj gre. Naprimer, ko se porabljajo nacionalna sredstva, imajo pravosodni organi zagotovo veliko večji interes za nadzor kot ko se porabljajo evropska sredstva. Sama bi rada razumela predvsem, zakaj pravosodnih organov ne skrbi kaj veliko to, da se priporočila, ki so vezana na evropska sredstva, ne izvajajo tako dosledno, medtem ko se priporočila za nacionalna sredstva bolj dosledno izvajajo. Skratka, ta študija je novost. Mislim, da je to zelo dober korak. Tudi uh, v luči tega, da bomo oblikovali Evropsko tožilstvo, se mi zdi to dobro, poleg tega pa je to dobro tudi za nas same, ki upravljamo delo na tem področju, sodelujemo tudi z nacionalnimi parlamenti pri teh tematikah, zlasti, ko gre naprimer za pomankljive dejavnosti na področju pravosodnega delovanja, ko gre za goljofije pri porabi sredstev, ko gre za zlorabo sredstev. To so zadeve, kjer je možen še velik napredek. Zanimivo bi bilo tudi ugotoviti, kakšen vpliv ima delo, ki ga Olaf opravlja na nacionalni ravni, kako se potem vse skupaj povezuje z evropskim proračunom. Verjetno nam boste lahko pomagali tudi pri prihodnjem načrtovanju proračuna in pri izvajanju proračuna. Parlament se vedno prepira, zato ker imamo težave z načrtovanjem proračuna za prihodnost. Nekateri želijo, da se proračun ohrani v takšni obliki, kot je. Mislim pa, da se v tej bitki s svetom velikrat stvari tudi premaknejo naprej. Pomembno se mi zdi tudi, da se izpostavi tobak. Res je, da smo podali nekaj zahtev s tem v zvezi, tudi sama sem podprla peticijo s tem v zvezi, namreč da bo komisija pri sprejemanju odločitev morala upoštevati tudi mnenje parlamenta. Komisija je tista, ki sprejema odločitve, niste vi tisti, vi sicer lahko komisiji pomagate. Mi kot parlament smo zahtevali, da se sporazumi s tobačno industrijo ne podaljšajo. Omenili smo tudi direktivo nikakor ne smemo dopustiti, da bi se kakorkoli zmanjšala učinkovitost. Ne želimo, da bi tobačna podjetja ponovno preplavila naše tržišče s svojimi proizvodi. Tako da vas pozivam, da v okviru dialoga s komisijo in v nekem razumnem roku podate tudi svoj predlog. Namreč kako naj bi se stvari spremenile? Parlament je že predstavil svoj pogled na to vprašanje, zanima pa me, če imate vi na voljo morda kakšno novo formulo, ki bi nam vseeno omogočila, da zagotovimo večji nadzor na trgu, da ne bomo izgubili učinkovitosti. Hvala lepa, da ste omenili tudi učinek na strukturne kmetijske sklade, to je novost v tem poročilu. V našem odboru se že zgodovinsko gledano na ostalno nekaj prepiramo glede tega, kako naj se izvajajo zadeve, kako naj se skladi čim bolj smotrno porabljajo in izvajajo. Mislim, da je ta preglednica precej zanimiva, poleg tega je povezana z delom, ki ga sami upravljamo v našem odboru. Mi vas pa spodbudila k temu, da v prihodnjem letu predstavite podobno preglednico tudi, ko gre za sedmi okvirni program oziroma obzorje 2020, več kot sedem milijard. Tudi tu se pojavljajo določene stopnje napak, pa morda še kakšna zadeva, ki je ne bi rada sedaj niti izpostavila, pa nas vseeno zanima. Skratka, zanima nas, kaj se dogaja s tem. Na koncu pa še nekaj, kar me je precej skrbelo, ko smo brali poročilo OLAF-a in tudi nadzornega odbora. Kaj je z eh, procesnimi jamstvi za tiste osebe, ki so vključene v preiskavo, kaj je z varstvom podatkov? Zagotovo bomo glasovali o spremembi, ki se nanaša na nadzorni odbor. Pri teh dveh zadevah, ki sem jih izpostavila, pa me zanima, kakšno je mnenje Olafa. Kako boste vi upravljali s tem področjem? Zanima me, kako boste torej zagotovili varstvo podatkov. Nadzorni odbor ni dosledno izvajal pravil na tem področju in še procesna jamstva. Kako boste ločili to dvoje na upravni ravni in proračunski ravni? Pa tudi na sami ravni organizacije. Ali boste zagotovili vse tisto, česar nadzorni odbor ni uresničil? Ali boste to storili v okviru OLAF-a? Hvala. Kolegi Vogen. Gospod Vogen. Uh, uh, Hvala lepa. Naj se zahvalim gospodu Kesslerju za njegovo uh, zagnano predstavitev. Veliko, torej, izredno čustvena je bila, predvsem, ko je govoril o nadzornem odboru in o postopku spostavljanja novega nadzornega odbora. Uh, verjetno nas bo zelo zanimati ugotoviti, kako se bo stvar razvijala v prihodnje in če se bodo stvari dejansko izboljšali. Vsekakor eh, želel bi vprašati nekaj konkretnega. Na strani 45 v poročilu eh, je govor o Ukrajinu. In eh, prednedavni smo poslali delegacijo ravno v Ukrajino in imamo veliko tudi eh, prizivov in pritožbo v zvezi z korupcijo, v zvezi z številnimi novimi organizacijami, ki se vzpostavljajo. In zato bi bilo potrebno se srootočiti na to vprašanje. To, kar je name naredilo veliko tisu, je to, da Evropska unija zagotavlja sredstva za posebne projekte. E, ni enostavno pa razumeti, kako se ta sredstva dejansko uporabljajo, tudi zato, ker prihaja do vojne na vzhodni meji. Zato je težko razumeti, kako se ti konkretni projekti izvajajo ampak eh, še bolj konkretno se sprašujem, kaj se dogaja z sredstvi, ki jih eh, Evropska unija zagotavlja za osrednji proračun v Ukrajino. Težko je razumeti, če se to ustrezno uporablja za posamezne projekte, zato bi želel pač videti nekaj več o tem, ali se eh, sredstva, ki gredo v osrednji proračun, ustrezno uporabljajo. Uh, Iz stikov, ki jih imate tudi z novimi organizacijami, imate morda kaj več informacij v zvezi tem, kako potekajo uh, ti stiki in uh, tudi ali ste uh, tudi razmislili o tem, da preverjate tudi, kaj se dogaja s sredstvi, ki gredo v osrednji proračun. Drugo vprašanje pa zadeva stran 3, uh, kjer govorite o. Ehm, tem, da eh, se eh, trajanje preiskav eh, zmanjšuje, da ste opravili večje število preiskav in da ste dosegli tudi neko, vse to tudi z skrčanjem števila zaposlenih ali eh, torej, kako mislite, da bo ta znižanje, to skrčenje eh, zaposlenih eh, vplivalo tudi na opravljanje vaših preiskav, ker preiskave tudi opravljate veliko hitreje. Zato vas sprašujem, ali je morda tudi kakovost utrpela zaradi tega. In potem pa še nekaj v zvezi z vašimi priporočili v zvezi z izterjavami in priporočili v zvezi z pregonom. Torej, če ne priporočite izterjavo oziroma pregon po zaključku določene preiskave, potem a, to morda privede do nezadovoljstva pri nekaterih. Zato bi vas vprašal, če imate določeno zastopstvo pri posameznih organizacijah in če imate stike z njimi in ukolikor se odločite za to, da ni potreben pregod. Eh, kaj mislite, kako naj se lotimo teh konkretnih pritožb, ko jih prejmete? Hvala. Ja, Hvala lepo, tudi sama sem se uvrstila na seznam govornikov. Imam komentar v zvezi z nadzornim odborom in dostopom do dokumentov. Tudi mi dobimo veliko dokumentov, pa se vedno pretožujemo, da niso pravi dokumenti. Število dokumentov še ni dokaz za to, da dokumenti vsebojajo tiste podatke, ki jih želimo in ki jih potrebujemo. Zato še enkrat priporočam, da to vprašanje še enkrat preučimo. Morda bi lahko tukaj kaj popravili. Dejstvo, da se nadzorni odbor že tako dolgo pritožuje pač ne more iti kar tako mimo nas. In še nekaj. Olaf je povedal, da so zelo uspešni. Podvili so število primerov. To je zgodba o uspehu. V stopni izbora pa je teh primerov 60 odstotkov manj. Dobro, ta podatek o uspešnosti ni tako verodostojen, kot bi si želeli, če ne zagotovite dovolj podatkov Tudi gospod Von je to omenil, kakor tudi poročevalka. Namreč gre za gotovost podatkov. Vprašanje je, koliko primerov je bilo zaključenih brez priporočil, koliko s priporočili. Lepo bi bilo, če bi to število še dobili, kajti to je povezano tudi s kakovostjo preiskav. Predtem smo imeli tudi statistiko o tem, kakšne vrste priporočila so bila podana pravosodna disciplinarna, oziroma disciplinska in tako naprej. Mislim, da bi to nekaj povedalo o kakovosti preiskav Olafa. V zvezi z finančnimi priporočili imam tudi vprašanje. Finančna priporočila naj bi znašala 800-900 milijonov evrov, komisija pa je govorila o manj kot 200 milijonih evrov ta razlika, ta delta, torej vaša priporočila in dejanske dejavnosti komisije, je precej velika. Kako si to razlagate in zanima me, ali spremljate izvajanje teh priporočil v OLAF-u? Imate kak proces spremljanja, torej? Sodna priporočila, vprašanje, kaj se zgodi v primerih OLAF-a v državah članicah. To nam je zelo pomembno. Poskusili smo izboljšati uredbo OLAF-a v zvezi s tem. Države članice smo poskušali obvezati k temu, da bi poročala Olafu. Lepo bi bilo, če bi tudi tukaj dobili vsako leto poročilo o tem, kako teče to poročilo v državah članicah. Rekli ste, da približno 50, primerov, 50 odstotkov primerov zaključite z sodbo na sodiščih. Zanima pa me, kaj se zgodi z drugimi 50 odstotki. Govori se o prelovitvah, govori se o opustitvi primeru in tako naprej. Lepo bi bilo, če bi se ukvarjali šestimi preostalimi 50 odstotki, zato da bi stopnjo zvišali. Primeri, ki jih obravnava Olaf, so relevantni in pomembni za vse nas, tudi za poštenost v Evropi. Zdaj pa ste na vrsti vi, da nam podate odgovore. Izvolite. Grac. Eh, Hvala lepa odgovarjam različnim poslancam skupaj in bom pričel ravno pri tem zadnjem vprašanjem. Pri tej temi o izvrševanju ali neizvrševanju pravosodnih priporočil strani držav članic. Zdi se mi, da so se te teme dotaknili, čeprav z različnih zornih kotov, uh, vsi, ki so postavljali vprašanja. Uh, gospod De Jong, vi ste bili zadovoljni z lansko letnim poročilom, zato bi morali biti zadovoljni tudi z letošnjim, kajti uh, tabela, ki vam preglednica, ki vam je bila všeč v lansko letnem poročilu, je tudi v tem poročilu. Prosim, če lahko prikažete tisto preglednico v zvezi s pravosodnimi priporočili. To preglednico najdete v vseh poročilih. Leto smo dodali še eno, eh, ki nič ne jemlje in oduzema delu iz prejšnjih let. 47 odstotkov. Tamle imamo eh, skupne številke eh, v, pisni, v pisnem poročilu, v pisni različici imate tudi številke po posameznih državah članicah. Torej, jaz nisem zadovoljen, če me eh, vprašate, nisem zadovoljen s 47 odstotnim izvrševanjem naših priporočil, pravosodnih priporočil. Mislim, da ni. Um, ni pač popolnoma nezadovoljiv rezultat, ampak vseeno ni najpopolnejši. Pričeli smo s to študijo pred enim letom, tako kot je ob koncu povdarila gospa Gresle, ki se je spraševala, kaj se zgodi s tisto polovico priporočil, ki se opustijo, ki se zavrnijo. Kaj se z njimi zgodi? Tam gre za 169 primerov v 28 različnih drugih državah, zato verjetno bi bilo potrebno stopiti v stik z približno 150 različnimi pravosodnimi organi v različnih državah z različnimi pravosodnimi postopki. Torej, to, kar pomeni nezadostni dokazi eh, v Italiji, ni nujno eno in isto kot v mm, Združenem kraljestvu. Zato bi vas prosil za nekaj potrpljenja, kajti želimo imeti dovolj časa za, za neko natančno študijo, tako da ne boste potem se pritoževali na našem delu pridejo, zato da razumemo, kateri so razlogi za to nezadovoljivo stopnjo izvrševanja pravosodnih priporočil. To je študija, ki je že dokaj napredovala, imamo že. Um, delne rezultate, ampak ne vem, mislim, da uh, ni primerno, da vam posredujem tukaj te samo delne uh, rezultate, ki zadevajo samo nekatere države. Naprimer, želel bi vam predstaviti študijo, ko bo popolna. Naš namen je ta, da bi to imeli na voljo za izmenjavo mnenja. Ampak priznavam, da je to zelo pomembna študija. Prosil bi vas za potrpljenje, ker pač tudi nimamo dovolj zaposlenih, ki bi jih dodelili ravno razvijanju te študije. V nekaterih primerjih so nekateri naši zaposleni morali pač stopiti na letalo in se podati v dotično državo, da so se pogovorili za pristojnim sodnikom. Torej ni stvar, da pritisnemo na gumb in dobimo odgovor. Moramo razumeti, razumeti, kateri so razlogi za opustitev, naprimer, ali za vrnitev določenega primera. E, gospa poslanka, vi ste rekli, ja, imamo kar nekaj primerov, ki so zelo stari. Ja, res gre za določene primere tudi iz predpristopne faze, ampak ravno zato smo vključili statistike za celoto in tudi za celoto brez zapart primerov. E, ravno, naprimer, ko smo se navezovali na Romunijo in na Bolgarijo. Tako da imate boljši pregled nad izvrševanjem, tudi ne, da bi upoštevali teh starih primerov. Ehm, torej mislim, da je to še dodaten podatek, ki služi za to, da se odzovemo uh, zahtevam, uh, ki jih je naprimer izpostavil tudi poslanec Novak. Eh, gospod uh, Novak, Novak je uh, govoril o 888 milijonih, zdaj govorimo o finančnih priporočilih, to tukaj gre veliko krat za napake, ne. Ne, gospod Novak, ne, absolutno ne torej i preiskave, če prosim lahko pokažete naslednjo sliko, naslednjo prosojnico, ja, finančnem eh, vplivu, tamle, nazaj, financial impact pravi govornik, Tudi torej, uh, eh, preiskave držav članic se navezujo tudi na napake. Tamle piše uh, tudi, uh, da gre za nepravilnosti, ki, so, uh, ki izhajajo iz goljufij oziroma tudi iz primerov, ko ne gre za goljufijo. Medtem ko primiri OLF-a se navezujo vedno samo na goljufije. Teh 888 milijonov, za katere smo priporočili strjavo, se ne navezujejo na napake, ampak na goljufije. Gre torej za naklep sklepne napake. Torej ne gre za tako slučaj, ne gre za napake, ki se tako uh, vtihotapijo mimo grede. Uh, ehm, Gospoda De Jong in Gresle sta zaprosila tudi za statistiko, če sem pravilno razumel, statistiko odstotko Olafovih preiskav, ki se zaključijo z nekim priporočilom. Torej tista preglednica, ki vam je bila tako zelo všeč e, iz prejšnjih poročil. Torej naj vam povem, da e, samo tole, da leta 2015 54 odstotkov eh, Olafovih eh, preiskav se je eh, zaključilo z eno ali več priporočili. Nekdo bi lahko rekel, torej, da 46 odstotkov Olafovih preiskav iz leta 2015 je zaključilo brez priporočil. V letu 2014, nimam podatkov iz prejšnjih let, je ta odstotek znašal 59 odstotkov. Navadno, kolikor se spominjam, za prejšnja leta imamo statistiko, ki niha med 50 in 60 odstotki eh, naših preiskav, ki eh, so se zaključile brez priporočila. V redu? Torej, eh, bodite pozorni, to je podatek, ki je lahko zanimiv. Ampak jaz vsaj tako, mi tako razmišljamo. Torej, dejstvo, da Olafova preiskava se zaključi brez priporočila, da to nujno že pomeni, da je to neuspeh. Ne, vohvari, če bi se tako, če bi tako razmišljali. Mi izvajamo uh, uh, preiskave torej, a la charge in a discharge. Torej, bodi si, da uh, poskusimo ugotoviti, da je prišlo do goljufije oziroma, če je ni bilo. Torej, mi iščemo resnico. Če ugotovimo ob koncu, da ni prišlo do nikakršne goljufije, potem smo na tem njim zadovoljni in to jasno in glasno povemo. Torej, to ne pomeni, da moji sodelovci, če ne ugotovijo, da naprimer zaposleni pri parlamentu ni ničesar hudega storil, potem da pač meni, da je, njegovo, da je to delo bilo neuspešno opravljeno. To bi bila huda napaha, ampak ugotavljamo, da je statistika dokaj stabilna. Ponavadi nekaj več kot 50 odstotkov, lansko leto konkretno 54 odstotkov takih preiskav se zaključi s priporočilom. priporočilom sporočila so različne narave. V nekaterih vprašanjih sem zabeležil nekaj a, zmede. Ko govorimo o 70-80 odstotkih ovad, ki jih dobimo, a, Torej, 70-80 odstotkov jih opustimo ali zavrnemo, dizmiste, naj drugače povem. Torej, recimo, da mi prejmemo vsako leto približno med 1400 in 1500 letto um, ehm, pač, uh, informacij iz različnih virov o morebitnih goljufijah oziroma nepravilnem ravnanju zaposlenih. Od tega 70 do 80 odstotkov, to je bolj ali manj stabilni odstotek skozi leta, se jih opusti dizmis uh, uh, na podlagi pač, um, parametrov iz 15. člena pristojnost, zadostnost dokazov, sorazmernost, subsidijarnost pozornost. Na to pa a, sprožimo približno več kot 200 preiskav letno, 200. 19 lansko leto, 230 prejšnje leto, pred reorganizacijo 120-130 takih preiskav, torej um, jih imamo pač toliko vsako leto. In navadno približno 54-55 odstotkov teh 200 preiskav, ki jih sprožimo vsako leto, privede do priporočila. Torej priporočila na to eh, so lahko pravosodne narave. Eh, v polovici vseh primerov privedejo do eh, pravosodnega postopka, do tako imenovanega indaknjen, torej do sojenja pred sodiščem približno v 50 odstotkih teh primerov, ki imajo pravosodno priporočilo. Potem pa imamo priporo, finančna priporočila. In ne nazadnje, gospa Gresle, Tudi tukaj je majhna, majhno, majhen nesporazum. Vi ste eh, rekli, da v, torej, v poročilu govorimo o teh 888 milijonih, ki so bili predmet priporočila, um, ki so bili predmet finančnih priporočil strani OLAFA. In komisija je od tega pristirjala približno 200 milijonov. Ampak bodimo pozorni, vsako leto to zapišemo, ampak ugotavljam, da to ni dovolj. In torej bom ponovil, tistih 200 milijonov, ki jih je komisija lansko leto iztirjala, skoraj nimajo opravka z tistimi 800 milijonov milijoni, za katera smo dali priporočila, kajti recovery, torej iztirjanje, Eh, je postopek, ki eh, traja leta in leta, ponavadi to opravijo službe, ki so izplačale te zneske, torej komisija oziroma tudi eh, uprava pri parlamentu v nekaterih primerjih. V nekaterih primerjih pride do pravih sodnih postopkov, to traja leta in leta. Pri nekaterih programih je moč iztirjati neustrezno plačane zneske šele po zaključku programa, ki traja morda tudi sedem let in torej torej samo po sedmih letih se prične postopek. Torej ni nikakršne povezave med zneski, ki, za katera uh, eh, uh, eh, OLAF priporoči izterjavo recimo v letu 2005 in pa priporočili za leto 2015. Ni časovne povezave. Bolj mi priporočimo in več verjetnosti je, da bo prišlo do določene izterjave. Če mi ne damo priporočil, je zelo malo verjetno, da bo prišlo do, do katerekoli izterjave. Dobro, torej nekaj, nekdo je, e, je izjavljal, da ne potrebujemo e, urada, e, Evropskega urada javnega toživca, ker imamo tako malo priporočil. Ne, ampak ravno zaradi tega potrebujemo EPO, potrebujemo Evropsko javno toživstvo, ker če bi ga imeli, bi potem mi lahko dali priporočilo ravno EPO, Eh, in samo njemu in bi vsaj imeli neko doslednost. Kajti, če si danes ogledamo tisto preglednico, ne, ne tole, tisto o pravosodnih priporočilih na strani um, 29 v poročilu, boste ugotovili, da tistih 47 odstotkov je sestavljenih na zelo raznolik način po posameznih državah. Torej, kaj pomeni, da je OLAF pridnejši in boljši uh, pri nekaterih državah in uh, da boljša priporočila, ki jih lahko hitreje izvršujejo, pri drugih pa so naša priporočila slabša ali so naša priporočila vedno ena in ista in države članice imajo različno spoštovanje sposobnost in kažejo različno voljo in pripravljenost, da izvršujo naša pravosodna priporočila. priporočila. Odgovor prepuščam vam, vi ste politiki, tako je tudi povedal Vali. Ampak torej prihaja do neke nedoslednosti med državami članicami v stopni teh, eh, eh, teh eh, odločitev, da se sproži sojenje pred sodiščem. Eh, v zvezi z pravosodnimi eh, priporočili in ravno zaradi te neenakosti, zaradi tega razhajanja bi potrebovali Evropskega javnega toživca. Torej, seveda, eh, kar, če me sprašujete do gospode Jonk po prihodnosti, seveda, mi ne moramo pripraviti priporočil za prihodnost, mi na tem delamo, lahko govorimo o pregledu uredbe 883 in tudi bil sem prednedavnim na nekem konferenci tu v parlamentu, dokumentu sem o tem govoril, torej eh, gotovo ne v poročilu eh, za leto 2015 bomo lahko govorili o obdobju od 2016 do 2020. In še nekaj, gospod De Jong in tudi vsi poslanci, prosim, bodite prijazni do mene, morda bo to zadnjič, kar pridem pred vas, da govorimo o poročilu. Ampak jaz res ne vem, kaj naj storim, res. Zdaj postajam res zelo čustven, ampak samo za kratek čas. Eh, v zvezi z nečim. Tudi vi, gospa Gresle, dajte mi pomagati, pomagajte vsem nam in tudi pomagajte evropskim državljanom. Torej, da naj bi ljudje nekako si začeli predstavljati, eh, da nas plačujejo tisti, ki izdelujo cigarete. Za vraga. Napisali smo povsod, tudi na spletišče. Eh, ponovili smo tudi pred parlamentom. In še se srečujem s parlamentarci, s poslanci kot De Jong, ki je v dobri družbi, poslanec vam zagotavlja. Ampak imamo tudi druge iz Olefa, ki so o tem govorili in potem eh, cele dnevne rede imamo v zvezi s tem. In potem vi trdite, da nas pač plačujejo iz denarja, ki prihaja iz sporazumov s, s proizvajalci cigaret. Če mislite, da je res tako, dajte to dokazati, odkud ta denar. Dajte nam povedati, ja, nekateri pač tako širijo te govorice in potem jaz sprašujem, kje pa si to slišal. A ja, to sem slišal v parlamentu. Hudo je, da prihaja do takih govoric v parlamentu. To je res zelo hudo. Torej, dogovori, sporazumi z proizvajalci tobačnih izdelkov, če jih komisija še dalje želi sklepati, jaz bom zadovoljen. Če pa se odloči za to, da teh sporazumov ne bo več sklepala, jaz sem prav tako zadovoljen. Jaz nimam nikakršnega mnenja v zvezi s tem. Parlament se je izrazil, to je odločitev komisije in Olaf od tega ne pridobi, ne izgubi čisto ničesar. Mi ne zaslužimo niti centa od tega, nimam nikakršnih finančnih prispevkov iz teh sporazumov. Torej, če želite imeti te sporazume, ok, če pa ne, tudi prav tako tako ok, OLAH bo vseeno izvajal vse svoje preiskave. Potem IPP, In torej, ja, mi smo, že, smo se že odzvali na a, eh, mnenje nadzornega odbora, na dolgo in na široko, te IPP a, eh, izvajamo in upoštevamo vse dokumente, ki jih pripravi parlament. A, eh, vsi izpostavljajo, katere so njihove prioritete. A, računsko sodišče, Evropsko sodišče, posvetovali smo se z vsemi službami komisije, ki prav tako so nam povedali, katere so njihove prednostne naloge njihovem mnenju in smo eh, izvedli to, kar eh, poznamo pod imenom Exchange of View. In eh, gospa Gresla je bila prisotna, tudi o tem smo se pogovarjali na podlagi tega, smo oblikovali neše, naše IPP, naše prednostne naloge. Zdaj ne vem, s kom ne se še posvetujem, povejte mi vi in uh, italijani in belgici, še o tem bom sorry govoril. Torej, lansko leto smo eh, navedli vse, uh, vse narodnosti, ker smo imeli posebno poglavje tudi o zaposlenih, o osebju. Ampak tega poglavja ne moremo pripraviti vsako leto. Če vas skrbi, da, se, da je direktor, glavni direktor italijan uh, torej, mm, in potem, ker je italijanske narodnosti, potem dajte, bomo bom uh, 200 uh, zaposlenih eh, odpustil in uh, potegnil za sabo 200 prijateljev. Ne, <laughs> ne gre tako. Jaz imam vsepke, če želite, vam lahko posrežem z vami. Uh, vi, uh, Vi ste rekli, ker če sem kaj storil, glede na to, da je preveč eh, italijanov in preveč belgicov, ampak tudi veliko fincev, naprimer, kaj naj storim za to, da spremenim to sestavo osebja. Nič, čisto nič, ker stvari so pač take. <laughs> E, stvari ne delujejo pač tako, da. Če eh, nekega dne pač nekateri eh, se začnejo pritoževati nad tem, da je preveč italijanov zaposlenih, potem generalni direktor ustane in reče, dajte, dajmo eh, prijatelji, zdaj eh, odpravimo 20 italijanov in potegnemo noto nekih drugih narodnosti. Ne, eh, ampak eh, eh, naj vas pomirim. Eh, Eh, prav gotovo ne, se ne daje nekakršne prednosti samo italijanskim eh, državljanom. Lansko leto, gospa Gresel, sem vam posredoval tudi neko študijo o, eh, napre, neko študijo o napredovanju in ugotovili smo, da odkar sem sam na mestu generalnega direktorja, kar zadeva napredovanje, država, ki je mm, pač doživela največje število napredovanj, je Nemčija. Ampak to samo zato, ker so si to zaslužili in žvižgači. Lansko lansko leto smo imeli 11 takih žvižgačev pri Olafu. To ni izredno veliko število, ampak eh, pač nimamo nekakršnih pristojnosti, da te ljudi lahko tudi potem uh, zaščitimo. Uh, torej, žvižgači uh, in po pravilih uh, uh, za uh, zaposlene pri institucijah uh, pač, um, imajo uh, določene uh, možnosti, da se na določen način uh, zaščitijo in, in recimo, da jih ni mogoče kar tako premeščati, uh, samo zato, ker so žvižgači. Nihče ne želi imeti nekega svetniškega sija okrog glave, ampak dan danes pač pravila to uh, določijo. Se pravi, da uh, se nekako uh, objavi, da je uh, ta oseba žvižgača. Uh, ponavadi informatorji oziroma žvižgači eh, raje imajo neke vrste drugo zaščito, ki izhaja iz tega, da so anonimni. Če za to zaprosijo, mi seveda to njihovo željo spoštujemo. Ukrajina. Za Ukrajino Eh, tudi v tem primeru imamo določene pristojnosti, da izvajamo preiskave. Te preiskave so dokaj zahtevne. Zakaj? Iz dveh razlogov. Ker tako kot eh, je povedal gospod Von, če se ne motim, uh, Eh, torej pomoč eh, v okviru srednjega proračuna sicer morda bo potrebno tudi eh, o tej stvari razmisliti prej ali slej, ampak sredstvo, ki se najbolj pogosto uporablja za pomoč, za podporo nacionalnemu proračunu, seveda se ne prispeva, ne pomaga pač pri preiskavah, ker recimo jim damo na voljo milijon evrov, ta milijon se steče in pač se pridruži proračunu in mi ne vemo več, kaj se s tem denarjem dogaja dogaja. Torej, mi z našimi pristojnostmi in tudi pač razpoložljivimi sredstvi, ki so neke vrste vodne pištole, če se lahko tako izrazim, je zelo težko opravljati take preiskave v tretjih državah, skoraj nemogoče, ampak mi to skušamo doseči z, na podlagi sporazuma z tako imenovanim nabulom, to je novo ustanovljenim ukrajinskim uradom za boj proti korupciji. Potem me sprašuje, kako to, da imamo manj zaposlenih, zaposlenih in opravljamo več eh, preiskav in v krajšem času. Morda, spre, morda želite namigovati na to, da morda v preteklosti smo bili prepočasni in preleni. Ne, ni tako. Eh, enostavno eh, imamo manj zaposlenih, res je, ampak nam je uspelo za reorganizacijo in za različnimi drugimi menedžerskimi prijemi, nam je uspelo ohraniti nespremenjeno oziroma povečati število zaposlenih, ki se ukvarjajo za preiskavami in smo skrčili tako imenovani overhead, torej administrativne funkcije. Povečali smo število eh, dodeljenih eh, preiskavam in skrčili število upravnega osebja. Torej tistim, ki so dodeljeni eh, ki niso dodeljeni preiskavam. In še dostop do dokumentov. Seveda to je pomembna stvar, samo dvoje primerov ker drugače bom se bom tudi jaz ponavljal, tako skoraj kot nadzorni odbor. Oni ustrajajo na tem, da nimajo zadostnega dostopa in jaz pa trdim, da, da ni tako in vi ne veste, komu naj verjamete. Dam vam dva a, sveža primjera. Eh, pri katerih eh, bi morda lahko zatorjevali, da niso imeli dostopa do dokumentov. Ampak naj ponovim, mi jim vedno zagotovimo dostop do dokumentov, ko to predvideva uredba in dogovor, sporazum, ki smo ga podpisali z njimi. In tako kot je povedala eh, poslanka Ajala Sanders, ni nekaj diskrecijske, ampak mi ne moramo razkriti pač podatkov dokumentov iz preiskav z imeni in primki. In to zaradi zaradi uh, varstva osebnih podatkov. Uh, potem, uh, eh, naprimer, za, zahtevali so, ker pripravljajo neko mnenje, Zahtevali so nekaj v zvezi z disciplinskimi priporočili. Zahtevali so, da jim damo na voljo vse disciplinska priporočila OLAF od 2012 do danes, približno 100, če se ne motim. Kaj, ne? Uh, Ja, približno 100 z vsemi imeni in priimki eh, zaposlenih, eh, torej uradnikov, poslancev, članov eh, odbora, če so tudi ti zastopani, torej vseh funkcionarjev, ki delajo pri komisiji, torej vsi, proti katerim, je, katerim so bili sproženi kakršnikoli postopki, disciplinski postopki. To pa so seveda občutljivi podatki. Res je, da oni pripravijo mnenje o tem, zato je prišlo do izmenjave različnih dopisov, oni se pritožujejo na tem, da jim ne damo tega na voljo, potem pa sem prijel v roke telefon in eh, sem se postavil v stik s eh, poročevalcem, ki je razumno, eh, razumen človek in smo rekli, če želite, vam damo lahko nek vzorec 50 odstotkov in rekli so, a v redu, seveda potem, ko, ko so že se pritožili pri vas in vas upozorili na to, da jim ne damo na voljo vseh dokumentov. Ampak za pripravo takega mnenja. Seveda tudi samo nek vzorec bi lahko bil dovolj, kajti drugače je to negativno tudi za sam nadzorni odbor, kajti lahko bi izpadlo, kakor da se želite utikati v te eh, preiskave in da želijo predhodno zvedeti, kdo je upleten. Torej, Eh, to je primer, pri katerem oni lahko zatrjujejo, da jim nismo zagotovili dostopa do vseh dokumentov, do eh, stotstotnih dokumentov, do stotstotnih priporočil, ki smo jih eh, izdali uh, od leta 2012 do danes. In mi smo jim vseeno, kljub vsemu, dali na voljo uh, tako uh, eh, na ključno izbranih 50 odstotkov vseh teh primerov. In še zadnji primer, tako da vam bo vse skupaj jasno. Prejšnji teden sem prejel pismo od predsednika nadzornega odbora in eh, to ste prejeli tudi vi, gospa Gresle, eh, sicer mi ni jasno zakaj, kjer je zapisano, povejte nam, kaj ste storili pri teh treh preiskavah v zvezi s temi tremi člani komisije z imenom in priimkom. Tudi sploh ne bom zdaj izdajal, če je prišlo dejansko do preiskave ali pa ne. Zakaj, dajte mi razložiti, zakaj naj jaz posredujem te informacije? Zato mi smo na, odgovorili na, to, eh, na, to, na ta dopis. Eh, tega nismo posredovali v vednost gospe Gresle, ker se nam je zdelo, da bi to bilo tudi kršenje e, zaupnosti v zvezi z osebnimi podatki teh treh zaposlenih pri komisiji. Šlo je za tri člane, tri e, uradnike pri komisiji. Mislim, da sem s tem e, izčrpal vse in odgov upam odgovoril dovolj jasno na vsa vprašanja. Hvala. Ja, danke schön. Wünscht die Berichterstatterin noch? Hvala lepa. Mi želi še Poročeval ko besedo gospod Piter, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica. Imam občutek, da sem dobila skoraj vse odgovore. Hvala lepa. Hvala lepa. Te točke je zdaj konec. Nihče ne more reči, da ni prišel do besede. Dobro, približno 45 minut zamujamo. Hvala lepa za informacije, za odgovore. Nadaljevali bomo z točko 4, posebno poročilo Evropskega računskega sodišča številka 6 skozi 2016, razrešnica 2015, izkoreninjenje nadzor in programi spremljanja za zajezitev bolezni živali. Poročevalec je gospod Zdehovski iz eh, računskega sodišča, tukaj je gospa Jakobsen, ki dobi takoj besedo. Thank you, Hvala lepa, gospa predsednica gospa predsednica, gospodje in gospe z komisije. Hvala lepa za priložnost, da vam danes predstavim prvo posebno poročilo kot članica Evropskega računskega sodišča. To zadeva izkoreninjanje nadzor in programe spremljanja, ki so namenjeni omejevanju bolezni živali. Zakaj je ta tema tako pomembna? Bolezni živali lahko neposredno vplivajo na javno zdravje. Tako v smislu varne oskrbe s hrano, kot tudi v smislu bolezni, ki so prenosljive na ljudi. Nekatere bolezni živali so zelo nalezljive in se lahko hitro širijo čez meje, zato lahko to vodi v velike stroške. Takšni stroški so lahko povezani z izgubo trgov, seveda ima to lahko velik potencijalni finančni učinek in poročilo omenja tudi izbruh slinovke in parkljivke leta 2001 in to naj bi stalo okrog 12 milijard evrov. V obdobju 2009 do 2014 je proračun Evropske unije 1,3 milijarde evrov namenil izkoreninjenju bolezni živali. Ti programi so vključevali ukrepe, kot je cepljenje živali, testiranje in nadomestila kmetom za zaklane živali. Finančni prispevek Evropske unije državam članicam je običajno 50 odstotkov. Kakšne vprašanje smo preučevali v reviziji? V reviziji smo se odločili preučiti, ali so programi izkoreninjanja bolezni, nadzora ter spremljanja, ki jih podpira EU, tako zasnovani, da ustrezno omejujejo bolezni živali. V tem kontekstu smo ocenili ustreznost pristopa komisije, ocenili smo programe, ki jih izvajo države članice, ugotavljali pa smo tudi, ali so ti programi ustrezno upoštevali stroškovno učinkovitost. Kakšni so bili naši rezultati? Sporočilo poročila je pozitivno. Sem državljanka EU in tudi potrošnica, zato lahko povem, da sem z zadovoljstvom videla, da so programi za zatiranje bolezni živali, ki smo jih preučili, ustrezno zasnovani, tako da omejujejo bolezni živali. Nekaj je bilo zelo uspešnih programov, naprimer zmanjšanje številov primerov BSE, salmonele in bolezni, ki se imenuje steklina. Mislim pa, da se bolezni lahko hitro pojavijo, zato moramo biti še naprej zelo pozorni tako na ravni EU kot na ravni držav članic. Kar zadeva posamezna vprašanja, sklenili smo, da je pristop komisije v splošnem dober in da ga podpirajo dobri tehnični nasveti in analize tveganja. Vseeno pa smo ugotovili, da obstaja določena področja, kjer bi lahko zadeve izboljšali, zato da bi bolje podprli izmenjavo epidemioloških informacij med državami članicami in da bi zagotovili ustrezno razpoložljivost podatkov o razvoju bolezni. Zavedamo se, da je komisija pripravila podrobne kazalnike, ki jih uporabljajo države članice vseeno pa menimo, da bi te lahko izboljšali, zato da bi zagotovili več informacij o dejavnostih veterinarskega nadzora in o stroškovni učinkovitosti programov. Kar zadeva zasnovo in izvajanje programa v državah članicah, ugotovili smo, da so bili programi, ki smo jih preučili v splošnem dobro zasnovani in da se izvajajo tako, kot je treba, in da so bili uvedeni tudi ustrezni sistemi da se ugotovi izbruh bolezni in da se omogoči izkoreninjenje teh bolezni. Ampak ugotovili smo, da obstajajo določeni primeri, kjer ni dovolj nadzora ali kjer so stroški visoki. Našli pa smo tudi nekaj primerov, kjer bi nadomestilo za kmete ali bolj korektivni ukrepi komisije lahko pripeljali do tega, da bi dosegli boljše rezultate. Pri nekaterih programih je napredek počasen, še posebej kar zadeva izkoriščanje goveje tuberkuloze v Združenem kraljestvu in kozje ter ovčje bruceloze v Italiji. Prav tako je treba omeniti bolezni, ki se lahko širijo iz. Uh, živali na prostem, naprimer tuberkuloza. Prav tako je treba razmišljati tudi o cepivih. Kar zadeva stroškovno učinkovitost programa, ugotovili smo, da je komisija v skladu z sklepom sveta obvezana k temu, da poroča o stroškovni učinkovitosti veterinarskih programov in to parlamentu in svetu, vendar nažalost ni na voljo dovolj modelov za to. Kaj priporočamo? Kakor sem rekla, to je področje, ki v splošnem dela in deluje precej dobro, ampak bolezni se lahko hitro razvijajo in širijo, zato moramo biti zelo pozorni tako na ravni komisije, kot tudi na ravni držav članic. Če želimo še dodatno izboljšati, izboljšati izkoreninjenje, nadzor in spremljanje bolezni živali, predlagamo, da bi komisija spodbujala izmenjavo epidemioloških podatkov med državami članicami. Prav tako bi morali preučiti, ali bi bilo morda dobro obstoječe kazalnike izboljšati, zato da bi zagotovili boljše podatke o nadzornih veterinarskih dejavnostih in o stroškovni učinkovitosti programov. Tretjič, po potrebi bi morali sistematično vključevati tudi živali iz divjine v programe, ki jih izvajajo, prav tako pa je treba podpirati razpoložljivost cepiv, zato da bi jih države članice lahko izkoristile. Zahvaljujem se komisiji za konstruktivno sodelovanje konstruktivno sodelovanje in mislim, da so sprejeli vsa naša priporočila, zato jih lahko pohvalim, da se želijo še dodatno izboljšati na tem področju. Prav tako se zahvaljujem poročevalcu odbora KON, gospodu Zdehovskemu, za to, da je pripravil odličen delovni dokument o našem poročilu. Hvala lepa za vašo pozornost, veseljem bom odgovorila na vaše vprašanje. Hvala. Ja, Hvala lepa za zanimivo poročilo. Gospod Zdehovski, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Upam, da mi boste dovolili, da sem čim krajši. To je moja naloga in vedno si za to prizadevam, zato bom hiter, da nadoknadimo nekaj zamude. Vseeno pa bom poskusil omeniti vse pomembne elemente. Najprej se zahvaljujem skupini iz računskega sodišča in še posebej gospe Jakobsen za odlično opravljeno delo. To za me niso samo lepe besede. Po dolgem času sem bil presenečen, da ni je računsko sodišče revizijo ocenilo kot pozitivno. Poročilo je dobro napisano, večkrat sem ga prebral in to z užitkom. Bolezni živali so pomembna tema, kajti to vpliva na evropske potrošnike. V zadnjem času je bilo kar nekaj izbruhov in to povzroča strah med ljudmi. Pa ne samo to, to ima tudi gospodarske posledice, še posebej na kmetijstvo. S tem imamo v mislih proizvajalce in kmete. Evropsko računsko sodišče je izpostavilo nekaj področji, za katera menim, da so ključnega pomena. Podariti želim samodejno izmenjavo ustreznih informacij, prav tako pa bi morali okrepiti sodelovanje med državami in članicami. Bolezni živali so problem, ki sega preko meja držav članic, zato morajo države članice sodelovati. Mislim, da je to tisti pravi odgovor, ki za tiste, ki kritizirajo Evropsko unijo. Če si Evropska unija prizadeva varno skrbo s hrano, potem mislim, da lahko na tem področju res odigra ključno vlogo. Komisijo želim vprašati naslednje. Kako izboljšujete informacijsko tehnologijo, zato da bi bila izmenjava podatkov samodejna, zato da bi lahko države članice bolj tesno sodelovali. In še eno ključno vprašanje. Mislim, da je zelo pomembno, da se pripravimo na morbitni pojav novih izbruhov, ki bi lahko zelo vplivali na kmetijstvo in na zdravje evropskih potrošnikov. Zanima me tudi razpoložljivost cepiv v takšnih razmerah. To ni samo nujno, ampak je to tudi način za to, da se omeji širjenje bolezni in da se prepreči prenos na ljudi. Nekatera cepiva so na voljo v posebnih depozitorjih ali bankah cepiv, ampak komisijo sprašujem, kakšna je njihova strategija glede analize tveganja za to, da bi oblikovali ustrezne zbirke cepiv. Predvsem pa me zanima, zakaj goveje tuberkuloze še ni bilo mogoče izkoreniniti v Združenem kraljestvu. Zanima me, ali komisija pripravlja posebno strategijo za to državo in za Italijo. Zdaj bom končal, pripravljam pa sem na razpravo. Hvala. Hvala lepa. Gospa Kadenbach je prosila za besedo. Izvolite. Hvala lepa. Tudi z moje strani hvala tako v računskemu sodišču, kot tudi poročevalcu v svojem dokumentu je že predstavil stališče parlamenta. Samo neke malenkosti bi še dodala. Strinjam se z njim in tudi v splošnem se strinjam s komisijo, namreč da je preprečevanje eden ključnih elementov. Vendar povdariti želim še nekaj, še posebej, kar zadeva uporabo zdravil in kar zadeva stopnjo prenosa bolezni. To je povezano z načinom vzreje živali. Naprimer, preučiti je treba, kako se izvaja živinoreja v Evropi, to moramo vedno imeti pred očmi, namreč, s tem ne mislim samo na cepljenja. O tem je treba govoriti, tu je treba storiti veliko več, skupaj s profilakso, ampak omeniti želim še eno področje v medicini živali in tudi v humani medicini. Se to omenja, gre za odpornost na antibiotike, to je seveda povezano z uporabo antibiotikov v živinoreji. In Mislim, da bi bilo dobro, če bi tudi komisija nekaj storila na tem področju, da bi bolj jasno to izrazili. Profilaktična uporaba antibiotikov ni več dovoljena, še vedno pa ugotavljamo, da se na številnih področjih uporaba antibiotikov ni tako zmanjšala, kot bi se morala. Zato upam in mislim, da bi morali imeti ta vidik prav tako a, pred očmi. Hvala. Opeži komisijo. Evropska komisija, gospod Bertrand iz generalnega direktorata Sonte. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Tudi sam bom kratek, ura namreč teče. Rad bi povdaril, da je sodelovanje s sodiščem bilo odlično. Sodišču se tudi upoštevam, se zahvaljujem, da je upoštevam mnenje komisije. Tu gre za kompleksno vprašanje, ki se dotika gospodarstva, javnega zdravja, zdravja živali. Celotna tematika je izjemno kompleksna, mislim pa, da je poročevalec pripravil odličen povzetek v tem poročilu. Glede konkretnih vprašanj strani poročevalca. Glede izmenjave informacij med državami članicami, naj povem, da že obstaja zelo sofisticiran sistem za izmenjavo podatkov v primeru epidemije med komisijo in državami članicami. Vzpostavi se platforma, kjer so na voljo vse te informacije. Trenutno smo priča epidemije lampinskim diziz, ki se širi iz Turčije proti Bolgariji in čez. Mislim, da je v tem primeru bilo sodelovanje odlično, podatki se posredujejo v realnem času, optimalno sodelujejo tudi vse države. Poleg tega se mi zdi, da bi banka cepiv lahko bil koristen instrument Unije za to, da zaustavimo širjenje epidemij. Ta nedavna epidemija, ki je ravno kar izbruhnila praktično, je tudi predmet obravnave v komisiji. Komisija je lani pripravila tudi oceno učinka. Rekli smo, da bi lahko bolezen ponovno izbruhnila eh, spomladi. Grči in Bolgariji smo namenili več kot 200 tisoč cepiv, kolikor smo jih imeli na voljo s tem v zvezi. Mi delujemo seveda tudi kot gasilci, ampak pomembno je, da vnaprej kupujemo tudi cepiva glede analize tvegan, naj povem, da prihajajo tveganja z vzhodne Evrope, Azije in severne Afrike običajno, potem tudi preverimo, ali je možno bolezen kje izkoreniniti, ali imamo na voljo cepiva, če cepiv nimamo, skušamo zadeve bolje uskladiti. Glede vprašanja, ki je vezano na odpornost na antibiotike, Računsko sodišče je v svoji reviziji nekoliko bolj naširoko opredelilo to vprašanje in ga obravnavalo z vidika javnega zdravja. Komisija je skupaj s trenutnim predsedstvom pripravilo namensko delovno skupino, ki se s tem ukvarja. Tudi naslednje predsedstvo se bo ukvarjalo s to tematiko, torej kako lahko storimo več na področju odpornosti na antibiotike v okviru veterinarskega programa se omenja ta vprašanja, govorimo tudi o tem, da bi izkorenili bolezni, ki so že nekaj časa v Evropi, s tem bi znižali tudi tveganje za javno zdravje. Evropa pa bi lahko izvažala cepiva potem za te bolezni tudi v tretje države. Omogočili pa bi tudi bolj nemoten pretok živali znotraj unije. Torej, v okviru tega programa se dotikamo teh oskih vprašanj in tudi bolj širših vprašanj. Hvala. Hvala lepa, gospa Jakobsen. Želite besedo? Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da je komisija sprejela zelo pomembno pobudo veselimo se sodelovanja s komisijo in eh, bomo videli, kako se bo izvajala zakonodaja glede varstva živali v sodelovanju z državami članicami. Hvala lepa. Hvala lepa, še enkrat poročevalec, izvolite. Hvala lepa. Ni nobene potrebe za to, dobili smo vse odgovore. V redu, najlepša hvala, zdaj smo pa res pridobili nekaj časa. Hvala komisiji za komentarje. Smo na koncu te točke, zdaj pa peta točka. Nadaljni koraki po obisku delegacije na Češkem leta 2014 in uh, z dela Evropskega računskega sodišča ter dela komisije vemo, da še vedno obstajajo težave, tako na področju strukturnih skladov, kot tudi na področju komedijskih skladov zato kar takoj dajem besedo komisiji, zato da nam povedo več o stanju v skladih. Gospa Van den Abela je tukaj iz GD regiji, gospa Hernandez pa je vodja enote za Češko. Katera od obeh dam bo začela? Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala za to, da ste nam dali priložnost, da vam povem več o zelo pomembni misiji, ki ste jo imeli vi. Gre za stanje na področju strukturnih skladov na Češkem. Vi ste upravili misijo, komisija je prav tako preverila situacijo. Nekaj je bilo ukrepov, ki jih je bilo treba sprejeti, finančne korekcije in tako naprej. Prav tako je bilo nekaj težav v sistemu upravljanja. Raču, revizijski organ je uspešno upravil svojo revizijo in leta 2015 smo ugotovili, da so bila poročila zanesljiva in popolna. Nekaj težav je bilo na področju izvajanja v preteklosti, nekaj finančnih korekcij je bilo takšnih, da so bile zaveze potem večje. Na koncu mislim, da smo pri približno 300 do 500 milijonih. Za novo programsko obdobje vam lahko povem, da smo mm, sistem reformirali. Javni uslužbenci so bile predmet reforme, s tem smo okrepili neutralnost javne službe, prav tako smo zmanjšali birokracijo. Vsi izvedbeni in upravni organi ter organi potrejevanja morajo delati v skladu s pravili in zagotovljena tudi legalnost in ustrezno finančno upravljanje. Nekaj smo uvedli tudi pogojevanja, kar zadeva izvajanje programov. To so programe, ki so bili oblikovani v skladu z ex ante pogojevanjem. Poznamo tudi merila izbire, ki opredeljujejo, kaj bo izbrano in kaj ne in kakšni so cilji teh programov. Ti projekti morajo prispevati k ciljem operativnih programov. Sistem deluje, proces upam, da bo končan do poletja, vsi delajo po najboljših močeh. o programih smo imeli že več srečanj, kar zadeva koordinacijo. Združili smo regionalne izpostave, to je bilo na pobudo komisije, zadevo bo zdaj vodilo Ministrstvo za regije, oblikovali pa smo tudi skupna pravila za izvajanje projekto v okviru eksante pogojevanja smo poskusili doseči neposredno vplivanje na rezultate, še posebej kar zadeva javna naročila. Akcijski načrt je bil sprejet in upravna zmogljivost naj bi se izboljšala, s tem bi izboljšali kakovost in tudi količino javnih uslužbencev, to bo v zvezi z javnimi naročili, več bo usposabljen in naročila bodo v celoti zagotovljena. Prav tako bomo imeli jasna pravila, kar zadeva strukture lasništva. Enak sistem bodo uporabljali vsi organi. obstajajo pravila za izogibanje na skrižju interesov. Mislim, da bo parlament v prihodnih mesecih sprejel zakonodajo na tem področju. Zdaj pa dajem besedo kolegici, ki bo povedala več o reviziji, ki je bila izvedena v zadnjih mesecih. Okay, thank you very much, Gabriela, and thank you. Hvala lepa, Gabriela. Hvala, predsednica, za besedo. Sem Ilse van den Nabile, sem vodja enote pri reviziji GD Regio, odgovorna sem tudi za Češko. Naj vam povem, kakšne izboljšave so uvedli revizijski organi na Češkem, odkar je bil tam gospod Pinto, on vam je na zadnje podal razlago v zvezi s tem. Od leta 2012, ko smo sprožili horizontalni akcijski načrt, so bili vsi ukrepi ustrezno izvedeni. V obdobju 2012 do 2014 smo izpeljali revizije na terenu, prav tako smo tudi preučili veliko dokumentov. 5. marca 2015 smo podali uradno stališče in tam smo zaprli vse preiskave glede revizij. Kar zadeva letno nadzorno poročilo, to je glavni vir zagotovil za revizije GD Regio, od leta 2014 so vse stopnje napak, ki jih sporoča Češka, zanesljive, vsaj po mnenju GD Regio. Mi se strinjamo s stopnjami napak, ki, o katerih poročajo, Njihovo delo je zdaj dobro in robustno, poročajo o visokih stopnjah napak, če to odraža realnost. To kaže tudi, da je revizijski organ neodvisen, komisija pa je sprožila dodatne ukrepe na osnovi tega dela, kar zadeva pomisleke v letnem poročilu o dejavnostih. Vidimo lahko, da smo v zadnjih letih 2014 in 2015 v situaciji, ko imamo samo štiri pomislike. Leta 2013 jih je bilo še osem, na primer. Zelo tesno spremljamo delo revizijskega organa. Vsako leto to ponavljamo, vedno znova ocenjujemo delo tega organa in načrtovali smo tudi nekaj misij, zato ker bo prišlo do nekaj sprememb, zato ker se bo pač izvajal zakon o javnih uslužbencih. Začetek veljavnosti bo v začetku 2017. V koledarju že imamo nekaj misij, zato da poskrbimo, da bo njihovo delo še naprej tako kakovostno, kot je sedaj. Prav tako bomo izvedli misije, zato da bi revidirali nov sistem, ki je vzpostavljen za novo programsko obdobje. Preučili pa bomo določene tvegane elemente, naprimer izbirno in fazo naročil. Seveda pa vas bomo obveščali, če bo prišlo do kakršnih koli sprememb na področju delovanja tega revizijskega organa. Hvala lepa. Zadovoljni smo, da spremljate delo revizijskega organa. Rezultati so zadovoljivi z vaše strani, ampak nekoliko nas skrbi, kar zadeva njihovo aktivnost v programih samih imamo relativno negativne novice iz medijev na češkem, pa tudi kar zadeva upravne dele teh organov. V zadnji razrešnici smo o tem spregovorili, gre za nadzorni sistem IT za 2007 do 2013 in 2014 do 2020, tam je bilo nekaj goljofij. Vemo, da se raziskuje več primerov goljofij na češkem iz dokumentov, ki ste nam jih podali danes, se to prav tako vidi, vsaj tretjina operativnih programov je takšnih, da obstajajo relativno velike probleme. Zanima me, ali lahko kaj poveste o tem, je to normalno ali bi morda morali vi reagirati še bolj ostro. Sama sem nekoliko vznemirjena, kaj ti Novice, ki smo jih mi slišali iz Češke, niso takšne, kot ste nam zadevo predstavili vi. Lahko kaj poveste še o tem torej? Gospod Zdahovski je tudi prosil za besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovani predstavniki komisije, kolegice in kolegi, naj vam povem svoje izkušnje. Do leta 2013 sem bil podjetnik na Češkem. Imel sem v lasti tri podjetja in povedati vam moram, da so se finančna sredstva v tistem obdobju porabljala na res tragičen način. Nisem se prijavljal za evropska sredstva, zato ker so ljudje kradli denar. Umetno so napihovali cene, projekt bi bilo mogoče izvesti za 100 tisoč evrov, projekt pa je stal potem 300 tisoč evrov. Res je šlo za tratenje denarja. Če bi komisija danes obiskala projekte, ki so bili izvedeni v prvem programskem obdobju, bi to prav gotovo videli. Naprimer, most v mestu Kolin, to je pravi zgled neumnosti. Zgrajen je bil z evropskim denarjem. To je je oglas za vse evroskeptike, ki želijo pokazati, kako se evropska sredstva porabljajo. Nikoli več ne želim videti podobnega primera. Obstajajo primeri, ko me je bilo prav sram, da sem čeh. Vendar ne želim govoriti o tem, govoriti želim o tem specifičnem poročilu. Zelo sem vesel, da je Češka napredovala. Slišali smo, da so bile od leta 2014 uvedene določene spremembe, pa vseeno želim, da bi komisija ostala kritična do tega, kako se denar uporablja na češkem. Kaj ti še enkrat lahko vidimo, da je na nekaterih področjih nadzor nekoliko popustil. Sam bi si želel videti, da bi bili razpisi čim bolj pregledni. Ne želim si podkopovanja v izbirnih postopkih. Želim si elektronske postopke, naprimer pri odgovorih na javna naročila. Želim si tudi videti možnost, da bi imeli dodatne izbirne postopke in tako naprej. Smo v 21. stoletju in mislim, da bi komisija morala več pozornosti nameniti digitalizaciji državne uprave. Nekaj napredka je bilo doseženega, ampak nadzor mora biti strok in jaz sem eden tistih, ki zagovarjamo interese državljanov Češke in zahtevam, da se evropska sredstva črpajo ustrezno in razumno. Stopnja napake mora biti nižja in se približati Nemčiji ali drugim državam. Hvala. Lepo prosim, da bolj sistematično predstavite, koliko programov je bilo prekinjenih in kaj je s temi programi v, za obdobje 2014 do 2020. Vprašanje je, ali denar tam sploh teče ali ne. Kaj se torej dogaja? lepo prosim, da nam podate odgovore, katera od obeh dam bo začela. Um, Hvala. Projekti, ki ste jih omenili, so programe iz preteklosti. Finaliziramo plačila iz preteklosti. Večina teh programov je takšnih, da financiranje ne teče več, zato ker tečejo preiskave. To ne velja za vse programe. Določene dele programov so predmet preiskave in to se pogosto zgodi. Tudi informacijski sistem je predmet policijske preiskave. Ko bo preiskava končana, bomo tudi mi zaključili svoje delo za novo programsko obdobje vam lahko povem, da imamo strogo ex ante pogojevanje, kar zadeva strategijo in tudi javna naročila. Definiramo programe in zelo tesno spremljamo tudi izbirna merila. Ko se objavi razpis, preverimo, ali so se izbirna merila uporabljala tako, kot je treba, da je vse skupaj objektivno. Novo programsko obdobje. Videli bomo, kaj bomo storili. Proces mora potrditi komisija in to do poletja. Potem pa bo kolegica povedala kaj več o revizijah, ki tečejo. Okay, Hvala lepa, Gabriela. Naj podam še nekaj več informacij v zvezi z vprašanji predsednice in kolegice in kolegov. Glede sistemov IT, postopki trenutno tečajo v zvezi z večjimi pogodbami o IT. Če ste prebrali poročilo, vidite, da imamo pri prioritetni osi dve določene pridržke. Čakamo še na rezultate trenutne policijske preiskave. Popolnoma se strinjamo z ravnjo stopne korekcije 25 odstotkov, kot so predlagali nacionalni organi, lahko pa se ta delež zviša na 100 odstotkov, odvisno od policijske preiskave. Lahko vam povem, da GD regijo sprejema vse primerne ukrepe in da bomo na koncu zagotovili tudi ustrezne korekcijske ukrepe. Glede goljufi. Mi ne preiskujemo sicer goljofije, ampak če naletimo na goljofijo, posredujemo informacije Olafu. Ko pripravimo poročilo, se o tem pogovarjamo v odboru za prekinitev plačil, sprejmemo tudi ustrezne ukrepe glede informacij v tisku in tako naprej. Kot revizori upoštevamo vse te elemente v oceni tveganja, tudi revizijski načrt ustrezno prilagodimo, vam pa poročamo takoj, ko pripravimo ustrezno poročilo, ki temelji na podatkih. Glede pridržkov imamo vse pridržke tudi v poročilu. Dve opi imamo, kjer je revizijski organ izpostavil visoko stopnjo napako, jugozahod in osrednja Moravska. Tam smo programe začasno prekinili dokler ne bodo sprejeti korektivni ukrepi, ne bomo zagotovili financiranja. Severozahodni del, tam smo upravili revizijsko misijo, država še ni izvedla korektivnih ukrepov. To se nanaša na večji del pogodb. Upravni organ smo zaprosili, da preveri ponovno izdatke na podlagi izvajanja akcijskega načrta. Čakamo torej na rezultate. Kot sem že povedala, tehnična pomoč opi se začasno prekinja, čakamo na rezultate policijske preiskave, zato da lahko začnemo izvajati tudi ustrezni korektivni ukrep pri sistemu MONIT. Vas lahko še nekaj vprašam, kaj se potem dogaja z novim programom 2014-2020? Informacije, ki ste jih podali, se nanašajo na star program 2007 do 2013. Kaj je z novim programom? Imate kaj informacij s tem v zvezi? Well, audi- Z revizijskega vidika no, ne sodelujem pri izvajanju, smo pa veseli, kaj ti ponovno bodo združili regionalne opije. Če si pogledate podatke pred 2014 in sedaj, boste videli, da je bilo kar nekaj težav s temi regionalnimi programi, zlasti naprimer v Srednjem Moravskem, kar visoka stopnja napaka je napak je bila prisotna, sedaj se bodo vsi te opiji združili, samo en osrednji organ jih bo nadziral glede novega obdobja. Čakamo na postopek za imenovanje organov, gre za nacionalni postopek imenovanja organov, čakamo. Upamo, da bo prvo kvalificirano mnenje pripravljeno junija ali julija. Oceno tveganja bomo pripravili zatem, pripravili bomo tudi misije na terenu, zlasti v najbolj tveganih območjih. Skrbno bomo preverili proces izbire, potem preverili javna naročila in tako naprej to bomo počeli v tistih regijah, kjer je tveganje najviše in pri najbolj tveganih opijih. Prihodnje leto pa bomo lahko podali več informacij, ko bodo zaključena poročila in tudi revizijski postopki. Hvala. Ja, dank. Hvala lepa. To je zelo dobro. Kdaj moramo spet opozoriti na to, da zadeve ne bomo izpustili spred oči? To je prvo vprašanje in drugo vprašanje. Iz Češke slišimo, da Evropa izvaja politiko spodbujanja tako, da mala podjetja nimajo več možnosti, zato ker denar teče samo velikim podjetjem. Ali je zagotovljeno, da imajo v operativnih programih mala podjetja pravico do tistega deleža, ki jim pripada, ne pa da se skozi zadnja vrata financira velika podjetja. Na se pa iz Češke pravijo, da nimajo možnosti priti do denarja EU, zato ker se financira samo velike. Povejte, kaj o tem hvala. Yes. Um. Glede večjih podjetij, tudi to se je že izpostavilo kot problem strukturni skladi za podporo podjetjem bi morali v prvi vrsti biti namenjeni MSP-jem. Imamo tudi druge možnosti, naprimer države so začele dajati sredstva tudi večjim podjetjem na področju IKT-ja, raziskav, tako da smo zajeli tudi ta večja podjetja. Evropske uredbe niso strogo omejene na MSP-je upoštevamo pa tudi izkušnje, ki jih je Češka pridobila v programu za gospodarski razvoj in inovacije, je jasno razmejeno, koga lahko financiramo. Tudi velika podjetja se omenjajo, v preteklosti je bilo pri velikih podjetjih prisotno večje tveganje zaradi tržnih neočinkovitosti, zato smo podpirali MSP-je, še zdaj jih podpiramo, cilj 3, 20 odstotkov dodeljenih sredstev smo namenili njim v tem obdobju. Tu ne gre za uredbo, tu gre za določbo, ki se omenja v OPIV v sporazumu s komisijo lahko vam tudi uradno sedaj povem tisto, kar ste že slišali. Upravni organ je predložil v ponedeljek tudi predlog spremembe programa, da naj ne bi več bili dolžni spoštovati teh 20 odstotkov, ker to ne zahteva uredba. Komisija pa vseeno meni, da bi morali ta delež ohraniti operativni programi imajo natančno predeljene prednostne naloge in cilje, zato je pomembno, da se strogo držimo teh deležev. Upoštevati je treba tudi samo strukturo na češkem. Brez te omejitve bi lahko dejansko prišlo do tega, da bi zgolj večja podjetja črpala sredstva. Tako da komisija zaenkrat s tem v zvezi ni spremenila svojega mnenja in meni, da deleža ni treba povečati. Češki organi morajo torej spoštovati operativni program. Kaj pa časovnica? Kdaj naj to temo spet uvrstimo na dnevni red? Uh, so, um, well, as uh, in auditing, we depend. Vse je odvisno od držav članic, kar zadeva revizijo. O časovnici smo se pogovarjali pred dvema tednoma s češkimi organi. Če bodo spoštovali časovnico, pričakujemo sveženo imenovanju julija, avgusta letos. Potem bomo morali iti na teren, preveriti zadeve, poročati o vsem skupaj, tako da računam, da nam bo do jeseni enkrat uspelo prihodnje leto to tudi predstaviti. 2017, kolege... 2017. odlično. Kolega Tojrer, hvala lepa, gospa predsednica. Razprave nisem spremljal že od začetka, zato ker tudi odbor Ekon zaseda, tam sem bil poročevalec v senci, ampak imam vprašanje, namreč po podatkih, ki jih imam na voljo jaz ne gre zdaj toliko več za delegacijo, ampak ste predsednico GD regijo prosili naj vam poda pregled trenutnih programov v, na češkem in kako to obravnava revizija. Vprašanje je povezano s tem, ali naj bi mi kot odbor in vi kot predsednica morda to naredili v splošnem za vse države članice. Ne vem, zakaj govorimo samo o češki. V poročilu računskega sodišča je bilo omenjenih še nekaj drugih držav članic. Potem, kar slišim, je tudi komisija mnenja, da obstaja napredek pri primeru češke. Zanimivo bi bilo videti, če to velja tudi za druge. Če prav berem dokumente, ki so nam na voljo in če spremljam rezultate delegacije, z naše skupine nisem bil tam sicer jaz, ampak mislim, da gre za območja in časovnico leta 2009 in 2012. Ali celo 2007. No, postavlja se mi vprašanje, kako bomo imeli politično odgovornost ali kako bomo zagotovili politično odgovornost za vprašanja, ki so tako daleč nazaj. Po podatkih iz dokumentov naj bi šlo za primere iz let 2009 do 2012. To niso aktivni trenutni programi. To je precej pomembno vprašanje, kajti imamo tudi druge delegacije, naprimer na Haiti ali drugam. In teh obiskov nismo potem tako aktivno spremljali. Spomnim, spomnim se obiska Litve, ko smo raz, obiskali razgradnjo elektrarne. Ne vem, kaj se s tem dogaja. Lepo bi bilo, če bi to razjasnili. Ne znam si predstavljati, da se to izvaja selektivno. Mislim, da bi morali imeti sistem, ki ga bodo sprejeli tudi delegacije, torej katere obiske delegacij bomo spremljali še naprej, katere pa ne. Zdaj pa še vprašanje za komisijo. Kako obravnavate te stare primere in zanima me v zvezi s temi primeri iz let 2009 do 2012, ali so ti primeri zaključeni, če so zaključeni, ali je potem razprave konec, če je tega konec, potem o tem ni treba več govoriti. Če pa so še odprti primeri, potem pa mislim, da jih prav tako nima smisla obravnavati. Nekoč je treba zadevo zaključiti. Če pa obstajajo ti primeri, pa je treba seveda tja poslati novo delegacijo. Ta odbor ne more biti stalno prisoten v 28 držav članicah in vedno znova tega prav tako ne smemo in ne moremo uvrščati na dnevni red. Moti pa me, če bi selektivno na dnevni red uvrščali eno delegacijo in o tem nismo govorili niti v koordinatorjih. Zato se mi zdi to problematično. Lepo prosim, da odgovorite na to. Hvala. Gospod Toirer. Češka je ena od držav, kjer je težav več kot v drugih državah. Izvajamo analizo, tudi na slovaškem je relativno visoka stopnja napak, na češkem, pa smo naprimer leta 2012 imeli uspehe, kar zadeva operativne programe, to je bilo tudi v okviru obiska, no, od takrat pa ta pa pozitivna zgodba vedno bolj postaja problem. Mislim, da je prav, da se naš odbor ukvarja s problemi, podatki, ki jih imamo, so na voljo tudi kolegi PRR-ju. Mislim, da moramo skrbeti za denar davkoplačevalcev in pri vprašanju človekoljubne pomoči za Haiti imamo morda neko drugo nalogo, kot pa pri državi članici, s katero obstajajo strukturne težave, kar zadeva operativne programe. Stopnja napak je relativno stalno visoka in to je zabeleženo tudi v letnem poročilu o dejavnostih. Mislim, da je dobro, da se ukvarjamo s Češko, še naprej seveda spremljamo tudi Romunijo in Bolgarijo, kajti menimo, da je to za nas relevantno, kar zadeva upravljanje skladov, kot tudi v drugih primerjih. Zato mislim, da je to smiselno, smiselno, če se torej še naprej ukvarjamo s tem. Sam, sama lahko povem, da smo bili v, v Ukrajini in Mislim, da bomo morali v Ukrajini še velikrat, veliko krat spregovoriti, delegacija je samo izhodišče, nekje je pač treba začeti, dobimo občutek o državi, ampak delati moramo še naprej. Mislim, da smo že dvakrat govorili o Češki, imeli smo dve razpravi z vašim predhodnikom in mislim, da bomo naslednje leto prav gotovo imeli še eno razpravo o tem, to ni namenjeno proti kateri kore vladi ali vladajočim elementom, ampak gre za to, da je treba pač obravnavati nadzorne sisteme, nekatere države članice imajo tukaj težave, druge pa ne. Gospa predsednica, če mi dovolite, še nekaj. Očitek je, da zdaj iščemo nek poseben postopek. Če zdaj prav razumem, to je zdaj moje vprašanje. Potem si prizadevate za sistematičen pristop. Pri Obiskali smo Italijo in uh, mislim, da je zelo pomembno, da vemo, da obstaja več držav, ki dobijo veliko finančnih sredstev iz kohezijskih skladov, naprimer. Obiskali smo severovzhod Nemčije, tudi Španijo in mislim, da bi bilo dobro, če bi ta vprašanja, vprašanja upravljanja, obravnavali skupno za vse države, zato da bi imeli neko oceno tveganja, ki je pregledna. Če se strinjate s tem, me zanima, kaj o tem meni komisija. Seveda, jutri bomo imeli delavnico o nadaljnih ukrepih v zvedi z, z Grčijo. Tam smo govoriti o, govorili o razlastitvi žemlišč, kako to popraviti, to ima velike posledice na sredstva EU. Grčija je država članica, kjer se največ sredstev uporabi za razlastitev zemlišč. Dobro je, da razumemo svoje delo z vidika proračunskega nadzora. Mislim, da moramo trajnostno obravnavati teme. Izvolite, izvolite. Hvala za besedo. Ne strinjam se s temi komentarji gospoda Teurerja, da komisija ne ukrepa. Če si pogledate poročilo o letnih dejavnostih v letu 2014, so vsi štirje pridržki v poročilu o dejavnostih bili potem odpravljeni v letu 2015. Stalno smo pod pritiskom kadar prekinjamo z plačili, na nas pritiskajo tudi organi, da validiramo akcijske načrte. Mi jih dejansko gremo na teren, preverimo zadeve preden kolegom iz izvedbenega dela podamo priporočila. Zadeve skrbno spremljamo, poznamo tudi kolege v državah članicah, bolj ali manj vemo, kako se programi izvajajo in kako revizijski organi delujejo. Začeli smo tudi z preiskavo o delu revizijskih organov v letu 2009, več kot 306 revizijskih misij na terenu smo izpeljali. Poglejte si letna akcijska poročila iz preteklih let, spremljamo izvajanje akcijskih načrtov. Veliko izboljšav smo ugotovili na strani revizijskih organov. Vidite tudi, da je vse manj pridržkov, veliko finančnih korekcijskih ukrepov se je izvedlo tako na podlagi ugotovitev komisije kot nacionalnih revizijskih organov. Bomo pa spremljali tudi izboljšave samega sistema v novem obdobju. Osredotočili se bomo na OPS z visokim tveganjem. Je pa res, da se vsak dan kaj zgodi, lahko se objavijo nove informacije v člankih, lahko ste pomirjeni v direktoratu za revizijo, res skušamo vse obravnavati enakopravno, tvegan se lotimo nemudoma in na profesionalen način. Hvala. Naj pojasnim, nisem želel komisije česarkoli obtoževati. Če vas prav razumem, ste prekinitev plačil odpravili, ker je prišlo do izboljšav. Sem prav razumel? So every... Vsaka prekinitev plačil je vezana na prekinitev dejavnosti. Po eni strani želimo zaščititi evropski proračun, zahtevamo, da se opravil popravki za pretekle izdatke. Zahtevamo pa tudi, da se spremejo ukrepi, s katerimi se bo preprečilo to vrstno ponavljanje napak v prihodnje. Preventivni in korektivni ukrepi se izvajajo skladno z razrešnico, tudi potrjujemo akcijske načrte, preverjamo, ali so ukrepi v celoti izpeljani, preden se naš odbor odloči, da bo nadaljeval z plačilom. Če se neko plačilo prekinja, najprej preverimo, ali so korektivni ukrepi izvedeni in šele na to ponovno spostavimo plačilo. Če sem pravilno preštela, obstaja pet operativnih programov, ki so prekinjeni. Gospa Ajla Sender. Eh, Hvala lepa. Bi se strinjala z gospodom Teurerjem. Problem ni v tem, ali je komisija predstavila zboljšave ali ne. No, Hvala lepa komisiji za vse te nove podatke. Nas je bolj zanimalo, kako se je ta predlog potem vključil v samo agendo. Meni se je zgodilo isto kot gospodu Tojrerju, namreč nisem vedela, kako svojim kolegom pojasniti vse skupaj. Kar na vsem lepem se je zgodil follow-up med sije na Češkem, v Španiji. Problem, ki ga imamo, je, da ne moremo z agende kar tako jemati stvari in jih dodajati. S koordinatorji se je treba pogovarjati, če koordinator nimamo informacij, ne moremo ustrezno obveščati kolegov, niti čeških kolegov, zakaj se oni, na primer, stalno pojavljajo na dnevnem redu. Upam, da sekretarjat imate informacije, če jih že mi nimamo. Bolj konstruktivno bi morali sodelovati. Poročilo o Grčiji, na primer, Tu imamo vse točko na dnevnem redu, ki govori o posebnem poročilu računskega sodišča, tudi na seminarjih in drugot lahko vse to pojasnimo. Če pa imamo stalno nek follow-up na dnevnem redu, ja, res bi bilo dobro vedeti, zakaj in odkot. Tako da tukaj podpiram kolega Tojrarja, ki pravi, da bi bilo včasih veliko bolje, če bi vedeli, odkot prihajajo posamezni predlogi, ki se znajdejo na dnevnem redu, da bomo lahko zadeve tudi ustrezno obrazložili. V nasprotnem primeru ne vem, kdo se odloča o tem, kaj bo na dnevnem redu, kaj ne. Ne vem, če je to najbolj konstruktivno. Kaj kar naprej, ne vem, govorimo o eni in isti tematiki, ne da bi vedeli, čemu. Če se izvaja spremljanje, naj se izvaja pri vseh državah in pri vseh tematikah sicer pa prosim za dodatna pojasnila glede teh tematik. Dobro bi bilo vsaj vedeti, zakaj v tem trenutku govorimo o follow-upu delegacije. Ali je to rezultat vaše osebne odločitve v nekem trenutku, ko ste želeli zagotoviti dodatno spremljanje, tako da bomo lahko tudi kolegice in kolege ustrezno obveščali o teh zadevah. Tako da predlagam, da ste nekoliko bolj konstruktivni. Ich habe Gott sei Dank ganz wenig schlaflose Nächte. Malo neprespanih noči imam. Še dobro, leta 2014 v aprilu smo bili na Češkem in videli smo, da tam obstaja nekaj problemov. Problemov, ki so večji od tistih v drugih državah članicah, to je treba povedati, vendar videli smo, da obstaja pripravljenost organov, da bi to rešili. Redno se sestajam s češkimi oblastmi, vse od takrat, z ministrico in drugimi, ki pravijo, da jim je to pomembno želijo si prizadevati za to, da bi se zadeve izboljšale. Zato sem menila, da bi bilo morda korisno, če bi to storili kot odbor. Ampak seveda to lahko storim tudi sama, se to sploh ni problem. Nekoliko negotova sem, zato ker še zdaj nimam občutka, da imam pregled nad tem, kako zadeve stojijo na češkem. Računsko sodišče je podalo svoje poročilo, tam je bilo nekaj alarmantnih zadev veliko je policijskih preiskav in mislim, da imamo tudi nekaj rezerv. Mislim, da je pomembno, da vsi udeleženi vedo, da mi to spremljamo. In to je dobro tudi za davkoplačevalce. Ljudje vedo, da je nekomu mar v Bruslju za to, ne gre za to, da bi s prstom na kogar koga kazali, gre za to, da bi zadeve pripirali do konca. Pokazati moramo, da je nekomu mar. Če nam ni mar, potem v redu bom to storila sama, potem bom to vedela in tako je. Ampak mislim, da to ni ravno smiselno. Izvolite, gospod Ella Center. No, no, štiri. Ne, ne pravim, da ne želimo delati na follow-upu. Tisto, kar želimo, je, da delujemo bolj usklajeno. Sicer ne vemo več, kaj počnemo tu. In vse skupaj je frustrirajoče tu smo prisotni komisija, ti, jaz, mi imamo neke podatke, govorimo o posebnem poročilu, ne vem, tudi o Grčiji bomo govorili. Dobro bi bilo, če bi bilo več ljudi prisotnih na tej razpravi, vsaj tisti, ki jih to zanima. Mislim, da bo veliko lažje motivirati ljudi, da pridejo na razpravo, če jim pojasnimo, zakaj se o tem pogovarjamo, da ne bomo o tem govorili samo tu v oskem krogu, ti jaz in še par kolegov. Bolje bi bilo, če bi bila razprava širše zastavljena. To je vse. Zastavljamo vprašanje, kako se to znajde na dnevnem redu. Bolj, ko, or, bolj se moramo sklevati. Fantastično. Se vidimo naslednje leto najverjetneje poleti, morda v okviru razrešnice. No, teme v okviru razrešnice so vedno tako nehvaležne, kaj te tam ni. Mogoče zadev peljati dovolj globoko. Ta odbor pa bi lahko bil nekoliko verodostojen, kaj ti. Ukvarjamo se s temami, ki so pomembne za vse in ki jih ne obravnavamo samo na enournih zaslišanih komisarjev. Hvala lepa, kakorkoli že. Zdaj pa točka šest. Gre za mehanizem za sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in Romunijo. Dobili smo poročili o napredku in zanima nas kako se je izboljšalo, poslabšalo, spremenilo upravljanje skladov. Zanima torej, kakšno je pravosodno stanje v teh državah, članicah brez delujočega pravosodnega sistema, ne deluje nič drugega. Gospod Slis, pozdravljeni in kar takoj vam dam besedo. Vedno znova ste tukaj, vi ste tako rekoč naš redni gost, izvolite. Gospa predsednica, najlepša hvala. Najlepša hvala tudi odboru za to priložnost, da lahko predstavim, kaj se dogaja z mehanizmom za sodelovanje in preverjanje. Kot vedno je smiselno nekoliko povzeti sam kontekst Verjetno se spomnite, da smo pred pristopom Romunije in Bolgarije v letu 2007 sprejeli odločitev, da je potrebno dodatno delo na področju pravosodne reforme in boja proti korupciji, v primeru Bolgarije tudi boja proti organiziranemu kriminalu. Spostavili smo ta mehanizem. Obe državi sta se zavezali k temu, da bosta dosledno spoštovali merila. Komisija pa je bila zadolžena za to, da pripravlja redne podatke. Januarja smo predstavili zadnje informacije svetu in parlamentu. Svet je pripravil tudi sklepe s tem v zvezi, podprl priporočila. Na svetu za splošne zadeve so marca ta priporočila tudi podprli. Tako upravljamo svoje delo. Tekom leta si z nacionalnimi organi, pa tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami izmenjujemo informacije, sodelujemo strokovnjaki in s civilno družbo. Bistvo našega dela pa je vezano na vlade, tako da se zahvaljujem vladam za konstruktivno sodelovanje. Potem je tu še samo sodelovanje. Mehanizem, kot verjetno vaš odbor ve, nima na voljo lastnih sredstev, obe omenjeni državi črpata investicijske in strukturne sklade za financiranje nekaterih svojih dejavnosti. Enako velja tudi za novo programsko obdobje. Reformne načrte pripravljajo s pomočjo teh sredstev potem usposabljanje na področju IT-ja in tako naprej in tako dalje. Tu gre za skupno upravljanje z nacionalnimi organi, ki tudi izbirajo projekte na podlagi prednostnih nalog, o katerih se dogovorijo na običajen način v okviru večletnih programov. Poleg sredstev ponujemo tudi strokovno znanje, v zadnjem obdobju predvsem v okviru storitev, v okviru strukturnih skladov, ki omogočajo tesnejše sodelovanje zlasti v Bolgariji, ki nudimo strokovno znanje pri konkretnih projektih. To sodelovanje je pomembno z vidika reform, tudi državljanom s tem lažje predstavimo prednosti ponopravnega članstva v Evropski uniji. Vidimo tudi, da imajo projekti pozitivni učinek. Seveda lahko pogledamo tudi, kakšen je strošek za gospodarstvo. Tudi parlament je nedavno upravil oceno v zvezi s tem, koliko bi stalo državo če ne bi bila članica Evropske unije, zlasti ko gre za boj proti organiziranemu kriminalu. Zadeve se nekoliko spreminjajo od države do države, ampak povsod ocene kažejo, da bi države imele veliko večje težave, če ne bi bile članice Evropske unije. Če predstavim, kakšno je trenutno stanje v teh dveh državah, naj začnem z Bolgarijo. V lanskoletnem poročilu smo že preverili delo vlade, predvsem na dveh področjih, reforma pravosodja, strategija z tega področja ter nov pristop na področju boja proti korupciji. Tudi v letošnjem poročilu smo to omenili, preverjamo, kaj se je dogajalo s tem v zvezi od sprejetja. Glede strategije na področju pravosodne reforme izpostavljamo določene pomankljivosti iz leta 2015 reforma vrhovnega sveta je bila ključnega pomena, namreč sodniki in toživci bodo imeli več svobode pri sprejemanju odločitev v tem vrhovnem svetu, kar nekaj ustavnih določb je bilo sprejetih decembra z dopolnjujočim zakonodajnim besedilom, s tem se bo izvedla dodatna reforma sveta in svet, ta vrhovni svet je aprila začel delati v okviru nove strukture. Obstaja tudi druga področja v tej strategiji pravosodne reforme, v kateri komisija računa na dodatne korake. Drugi svežen zakonodajnih predlogov sprememb je vlada že pripravila. Enako velja tudi za druga področja, ki se jih dotika poročilo in kjer ugotavljamo pozitivni napredek. Naprimer, ko gre za imenovanje, ko gre za dodeljevanje posameznih primerov sodiščem po nekaj na ključnem ključu. V poročilu pozdravljamo tudi to, da so sodniki pripravljeni javno podpreti reformo. Glede priporočil, povdarili smo predvsem najbolj pomembna področja, kjer je treba še doseči napredek, zlasti, ko gre za integriteto pravosodnega sistema. Potem se spet vrnemo k vprašanju imenovanja in dodeljevanja primerov, to je pravi preizkus integritete potem ogromno vprašanj se povezuje s prejšnjimi priporočili in poročilom, naprimer potreba potem, da se izpostavijo problemi v vseh fazah, v preiskavi, v fazi pregona in fazi postopka pred sodiščem, kako zagotoviti učinkovito preganjanje organiziranega kriminala in korupcije. Pri korupciji bo verjetno ključen litmusov tvest nova vladna zakonodaja za boj proti korupciji, oblikovana bo nova agencija, vladna agencija za boj proti korupciji. Zakon je bil sprejet decembra, ampak še vedno prihaja do zamud v poročilu, zato izpostavljamo določene pomisleke glede soglasja pri tem zakonodajnem aktu. Potrebujemo poenoten organ, ki ima jasen mandat za boj proti korupciji na visoki ravni. Če bi to dosegli, bi bil to velik korak naprej. Če se dotaknem še bolj operativne plati, v poročilu omenjamo tudi stalne težave, ki jih imajo pri reševanju primerov, ki se dotikajo resnega organiziranega kriminala in korupcije na visoki ravni. Kar nekaj korakov je bilo sprejetih za to, da se odpravijo institucionalne pomankljivosti, vendar dosežki do sedaj niso najbolj prepričljivi. Poročilo na nek način izpostavlja tudi pomembne pobude, s katerimi naj bi se ta reforma vendarle spravila nazaj na pravo pot iz januarja 2015. Rekli smo v poročilu, da bo kar nekaj izzivov še treba rešiti pri izvajanju teh reform. Pojavlja se tudi težave pri zaključevanju primerov pred sodišči. Do konca je treba izpeljati obe strategiji, tako da je to zaenkrat ključnega pomena v letu 2016. Če se dotaknem še Romunije. Poročilo iz januarja 2015 je že izpostavilo, da je bil dosežen stalen napredek na področju boja proti korupciji in reforme pravosodja. Podarili pa smo tudi, da bo treba doseči bolj trajnosten napredek. V letošnjem poročilu si skušamo ogledati, kaj se dogaja na tem področju. Neodvisnost sodstva, preglednost postopkov imenovanja in imenovanja na podlagi zaslug so ključne tematike. V letu 2016 bo kar nekaj pomembnih testnih primerov na tem področju. Komisija spremlja postopke imenovanja predvsem za mesta toživcev in sodnikov na najvišji ravni. Lani se je povečalo število primerov morebitnih predsotkov pri pravosodni neodvisnosti v posameznih postopkih pravosodni sistem se je ponovno odločno branil. Komisija je lani med drugim podala tudi priporočilo, da se oblikuje poslovnik oziroma kodeks ravnanja za poslance, enako velja tudi za neodvisno delovanje pravosodja. Nekatere sodne odločbe se pogosto izpodbija. Glede reforme pravosodja na splošno poročilo izpostavlja, da je pravosodje v Romuniji pokazalo veliko mero profesionalnosti, prilagaja se znatnim spremembam tudi v kontekstu izvajanja novih pravnih zakonikov. V zadnjih dveh letih je začelo veljati kar nekaj novih zakonikov, ki pa se še vedno spotikajo ob zakonodajne ovire. Verjetno je moč temu pripisati tudi nestabilni situaciji v parlamentu. V poročilu letos omenjamo, da je pri reformi kazenskega zakonika predvsem pomembno, da se čim hitreje postopek zaključi v parlamentu, da se sprejmejo tisti predlogi sprememb, ki so za pravosodne institucije najbolj pomembne. Ključne protikorupcijske institucije so se izkazale kos nalogam tudi v težavnih okoliščinah, dosegajo dobre rezultate v boju proti korupciji na visoki ravni in pri zaključevanju primerov. V poročilu se vračamo tudi na vprašanje enakopravnosti znotraj pravosodja, predvsem ali oba doma parlamenta ne bi morala spoštovati enakih meril, ko gre naprimer za oduzem imunitete, za preiskave ali za preventivne aretacije. V boju proti korupciji preprečevanje ostaja ključnega pomena na vseh ravneh. Člani odbora se verjetno spomnite tragičnega požara v Bukarešti lani. Takrat naj bi se jasno razkrile tudi vse posledice korupcije, ki je še vedno precej razširjena. Učinkovita raba evropskih sredstev v boju proti korupciji je pomembna, tudi nov IT sistem za preprečevanje bi moral biti v veliko pomoč pri preprečevanju korupcije, ko gre za javna naročila. Nov zakon s tem v zvezi še čakamo. Vzpostavitev nove agencije za zasek premoženje, za plembo premoženja bi lahko bil velik korak naprej pri izvajanju priporočila komisije v zvezi z nalogi o zasegu. Za zaključek pa poročilo omenja tudi dosežke, ki jih je Romunija dosegla na področju boja proti korupciji. Pravosodni sistem se še konsolidira. Romunija je dosegla dodaten napredek k doseganju ciljev iz tega mehanizma. Obstaja pa dejstvo, da se več priporočili iz leta 2015 še vedno ne izvaja, kar kaže na to, da reforma še ni bila deležna ustreznega soglasja, zato da bi dosegla pomemben napredek. V poročilu sklenemo tudi, da bo letošnje leto testno leto, sočasno pa tudi priložnost za to, da preverimo, ali reforma dejansko deluje. Če povzamem, cilji iz tega mehanizma še vedno ostajajo v veljavi, je pa jasno, da je ta mehanizem prispeval k reformi, k boju proti korupciji in k izboljšanju razmer na splošno. Komisija se že veseli nadaljnega tesnega sodelovanja z obema državama, zato da izpolnimo cilje iz mehanizma za sodelovanje in preverjanje. Hvala. Ja, Najlepša hvala, to so zelo pomembne informacije in tudi dobre novice. Vendar ne smemo popuščati. Gre smo v Ukrajini in res smo videli, kaj se lahko zgodi v državi, kjer takšnih mehanizmov in takšnega pritiska ni. Zato želimo to še naprej konstruktivno spremljati. Pomagali vam bomo, to se zelo pomembni elementi za delovanje Evropske unije in seveda za obe državi. Zelo sem zadovoljna, da ne gre za neke vrste dvoboj, kakor zadnjič, ampak da gre za sprejemanje tega mehanizma. V Romuniji je bilo še več težav kot v drugi državi članici. Kdaj mislite, da bi se morali spet ukvarjati s to temo? Well, we are, um, at the moment Trenutno poteka uh, vrsta letnih uh, poročil. Naslednje poročilo, ki bi moralo biti pripravljeno navadno januarja prihodnje leto, bo verjetno uh, Eh, temeljil na nekoliko drugačnem eh, pristopu, namreč beležili bomo deseto obletnico pristopa, zato bomo eh, stvar nekako si ogledali za določeno distanco in komisija bi lahko izkoristila to priložnost, da pač oblikuje svoje sklepe v tem, ali ta mehanizem deluje in je lahko še veljaven za prihodnost. Mislim, da bi to strateška priložnost Eh, ki jo bo lahko izbral, izrabil tudi vaš odbor. To bi lahko bil zanimiv trenutek za to, da si ogledamo dolgoročnejšo perspektivo. Sicer pa bi dodal, da z naše strani eh, pač ne bi imeli nekih posebnih razlogov, ampak če bi odbor želel, da se posvetimo tudi tem aspektom, seveda bomo eh, seveda zadovoljstvom pristopili k temu in eh, bomo stopili pred vaš odbor in vam zagotovili žurnejše informacije. Deseta obletnica, to je pa res. Lepa okrogla številka, gospod Novakov, izvolite. Hvala lepa, predsednica. Naj kot zadnji. A, ko naj se oglasim kot zadnji in ne spregovorimo o prihodnosti mehanizma za sodelovanje in previrenje. Morda prisotnost oziroma nenavzočnost poslancev v dvorani zdaj je eh, jasen znak o tem, katera bo prihodnost tega mehanizma. Torej 1. januarja 2017 eh, bo pomembna obletnica in eh, upamo, da bo odbor še dalje spodbujal reforme na tem področju, na področju pravosodja in na področju vršil boja proti organiziranemu kriminalu. Po osmih letih in, 13, in po trinajstih poročilih um, celotna Evropa in eh, tudi naši državi sta se spremenili. Uh, iz poročila komisije kaže na to, da napredek v obeh državah je nekaj konkretnega in eh, vse to, kar je bilo povedano, večina, glavnina, kaže na napredek v različnih panogah, ki je pač eh, otipljiv napredek, ampak se sprašujem, ko ta mehanizem eh, Torej, ta mehanizem določa konkretne parametre ki predpostavljajo, da eh, se izpolnjujo v obeh državah, kako bodo oblikovana ta merila, ti kriteriji, kajti v tem trenutku, ko gre za določena merila, smo dosegli celo neko prednost v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi partnerji. Ne smemo pozabiti na to, da objava tega poročila in delo, ki je bilo vloženo, seveda stane določeno ceno eh, evropske davkoplačevalce. V skladu z tem, kar je povedal Olaf, je moja država ena izmed tistih držav, ki se uvrščajo na vrh lesvice držav članic Evropske unije, ki kažejo določene signale Olafu, ko prihaja do določenih sumov o nepravilnostih oziroma eh, sumu goljufi. Eh, zadnji podatki kažejo na to, da je, da je Bolgarija dosegla več kot 97-odstotno stopnjo eh, absorbiranja evropskih eh, skladov. Rezultati so res eh, zavidljivi, morda je morda še obstajajo določeni problemi, ki jih je treba rešiti in vemo, da obstaja povezava med evropskimi skladi, pravosodnim sistemom, ampak nedvomno številke in rezultati kažejo na to, da smo se kar dobro odrezali eh, pri vseh teh zastavljenih ciljih in no, imamo podrobne informacije tudi strani OLAFA, in strani komisije o napredku, ki smo ga zabeležili, tako pri absorpciji evropskih sredstev in tudi kar zadeva organizacijo pravosodnega sistema. Če bomo še dalje uveljavljali ta mehanizem, bomo potrebovali določena merila o tem, kaj je treba storiti, ampak tudi kako in kdaj. V tem primeru bo vse veliko, vse veliko jasneje za države članice in lažje bo torej razumeti, pri čem je vlada bila neuspešna, pri čem so reforme bile nepopolne in kje bi morali zabeležili določen napredek in kje pa smo zabeležili uspehe. Tako sam razmišljam in seveda sem pripravljen na nadaljne razgovore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 mislim, da ne bi bilo uh, prav uh, primerjati enega z drugim. Ne moramo reči, da v Romuniji smo imeli več težav kot v Bolgariji. Problemi so različni, državi sta različni in ustroja sta različna, prav tako tudi politična razreda, tudi tradicije, metode dela so popolnoma različne, zato je zelo težko primerjati eno z drugim in tega združevati. Mislim, da napredek vsake posamezne države mora biti ustrezno ovrednoten, ampak ločena od ostalih. Veselim se tega tega, da eh, komisija ceni eh, zabeleženi eh, napredek, ampak pot pred nami je še dolga. In mislim torej, da v našem odboru za proračunski razbo, eh, nadzor in predvsem mi, Evropski parlament, eh, se moramo opreti skušnjavi, da bi uporabili to poročilo kot politično orodje, ki bi ga lahko uporabili v notranjih političnih bojih v teh dveh državah. Če je vlada na levi, potem je desnica tista, ki uporablja te argumente ali pa obratno. Uh, Če je desnica na vladi, bo potem levica uporabila to orodje. Torej ni pomembno, kateri politični družini pripadamo, mislim, da boj proti korupciji bi moral biti naš cilj. Morali bi si vsi prizadevati za to, da se boritimo proti korupciji v naših dveh državah, ampak ne samo eh, pri nas, eh, kajti nimamo samo pri nas primere korupcije po celi Evropi, imamo take težave znotraj eh, državne uprave, imamo tudi druge države, ki imajo veliko daljšo demokratično tradicijo, ki beležijo prav tako goljufije in cele vrste primere korupcije. Zato seveda moramo podpreti ti dve državi, moramo podpreti obe državi na poti, ki jo moramo še pre, morate še prehoditi, ampak seveda to mora biti tudi nauk za vseh 28 držav članic. To bi lahko bila zelo pomembna ideja za prihodnost, kajti finančni interesi Evropske unije so postavljeni pod uh, vprašaj uh, po celi Evropi in so torej ogroženi po celi Evropi. Zato bi morali o teh stvareh se poglobiti veliko bolj, eh, torej veliko več podrobnosti, morali bi razmišljati o instrumentih, s katerimi razpolagamo za iztirjevanje eh, teh eh, zneskov, ki se napačno uporabijo oziroma ki jih različni subjekti ti um, ehm, izvozijo med navednicami in prenesejo v nekatere države, kjer obstaja bančna tajnost oziroma v tako imenovane davčne oaze. Mislim, da komisija bi morala pojasniti vse te politične diplomatične gospodarske eh, vezi eh, in predvsem eh, tiste države, ki eh, pač eh, zanikajo dostop do informacij. Torej, veliko stvari bi morali še eh, poglobiti in moramo spodbuditi ti dve državi za njihova prizadevanja in jim čestitati za vsa vas trud in imeti tak mehanizem morda za vseh 18 članic. Škoda, da nismo tudi Hrvaške vzeli pod ljubo. To trajno spremljanje sicer predstavlja nekaj dela, ampak. Uh, predstavlja tudi priložnost za dobre rezultate, zato ker lahko malo se kaj popravimo. Danes ne gre za to, da na dve državi članici kažemo s prstom, ampak da vidimo, kakšen je bil napredek. In da seveda opozorimo tudi na to, kar je treba še popraviti. Mislim, da se zadeve izboljšujejo v državah članicah, kar zadeva upravljanje skladi, določene specifične težave obstajajo, sistemskih težav pa več ni. In treba je poskrbeti, da bo tako tudi ostalo. No, so da bomo mi ostali pozorni, prav imate, nekaj problemov je v posameznih državah članicah in morda bi bilo dobro, če bi se posvetili tudi temu. Ne smemo pa paziti, da bomo izpustili kaj pomembnega.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 s katerimi naj se odzovem na to, kar sta povedala poslanca. Komisija priznava, da mehanizem za sodelovanje in preverjanje je nenavaden eh, instrument. Eh, omenil sem posebne okoliščine njegovega izvora, ki pač utemeljujejo, odkot prihaja ta mehanizem. Ampak seveda eh, komisija ima pred sabo še kar nekaj dela v povezavi s tema dvema državama. In mislim, da komisija je s tem mehanizmom eh, uspela spodbuditi tudi vse, da smo prišli do skupnega cilja, ki je bil zastavljen od vsega začetka. Kaj ti zagotavljajo je neke vrste osredotočenost In eh, torej v priporočilih smo skušali biti čim bolj konkretni, da bi podali jasno sliko o tem, kako razmišljamo in kako gledamo na razvoj teh dveh držav, držav v naslednjih letih. Zato smo poskušali biti čim bolj konkretni, čim bolj osredotočeni, da bi bili čim bolj koristni, hkrati pa nismo želeli pre, biti preoski eh, pri svojih eh, napotkih, zato da bi omogočili državama članicama, da imata določeno maržo prožnosti pri izvajanju svojih ukrepov. Sicer pa ideja, ki smo jo želeli vedno posredovati, je to, da moramo upoštevati trajnostni razvoj, eh, evidenco eh, in eh, da moramo dati tudi določen samozastojni zagon tema dvema državama, če res želimo doseči določeno kredibilnost in zaupanje ki eh, in če si želimo, da cilji, ki se zastavljajo znotraj mehanizma za sodelovanje in preverjanje, bodo lahko še veljali v prihodnje, kot tudi sam mehanizem. Konec koncev a, eh, zasledujemo prav načelo trajnostnega razvoja. Hvala. Absolutno. Seveda. Poskusili vas bomo podpreti, kajti ta mehanizem se nam zdi dober. Veliko se lahko naučimo o tem, kaj države potrebujejo. Pri koncu smo, jutri bomo ob devetih nadaljevali. Predsedstva konta ni, ampak če kdo posluša, ob sedmih zvečer imamo trialog s komisijo in svetom. Šlo pa bo za nadzorni odbor. Hvala lepa. Želim vam lep večer, hvala lepa, da ste prišli k nam. Z nekaterimi se vidimo jutri, z nekaterimi ne. Vsekakor pa hvala vsem, da ste tukaj. Nasvidenje.